Muy buenos días, señoras y señores. Lepo pozdravljeni, gospodin gospodje. Predlagam, da začnemo to javno predstavitev. Najprej želim povedati, da govorim v imenu predsednice odbora ITRE, gospe Sartori. Nažalost, gospa Sartori ni prisotna danes z nami. Tudi sama pa vas seveda želim toplo pozdraviti na tej javni predstavitvi v zvezi z pobudo evropskih državljanov oziroma evropsko državljansko pobudo Eden izmed nas. To je druga evropska državljanska pobuda, ki je prišla do parlamenta, odkar ta možnost obstaja v Lizbonski pogodbi. Zelo sem zadovoljna, da lahko naš odbor skupaj z odborom za razvoj, odborom za pravne zadeve in v sodelovanju z odborom za peticije organizira to javno predstavitev. Na tak način bomo poskrbeli, da bodo podpisniki te pomembne pobude prišli do besede danes in da bomo lahko izvedli dialog s evropskimi poslanci. Najprej želim lepo pozdraviti predstavnike državljanske pobude, še posebej predsednika gospoda Gregorja Pupinka, ki sedi tule na moji levi. Dosegli ste precejšen uspeh, zbrali ste milijon sedemsto tisoč podpisov v podporo svoje pobudi. Namen te pobude, naj vas opomnim, je spremeniti uredbo o razvojnem sodelovanju in uredbo o obzorju 2020. Prav tako se zahvaljujem komisarjema Gagan Quinn in Pibalksu, ki sta danes z nami. To nam bo omogočilo, da bomo slišali, kaj o tem meni komisija današnja razprava bo prav gotovo zelo koristna, kajti slišali bomo odziv komisije na to pobudo. Odziv, to sem prepričana, bo odražal zelo odgovorno stališče in odgovoren pristop, ki ga ima komisija v zvezi s to temo. Komisija mora svoj odgovor podati do 28 oziroma 25. maja. Zelo veliko gostov imamo danes v dvorani, še veliko več pa je. nam bo prisluhnilo preko spleta. Pozdravljam tudi poslušalce preko spleta torej. V koncu uvodnih besed vam pove, želim povedati še to, kako bo organizirana ta javna predstavitev. Povedala sem vam že, da to javno predstavitev organizirajo trije odbori v sodelovanju z odborom za peticije. Nekaj je sprememb, ki jih bomo uvedli. O teh spremembah smo se pravkar dogovorili sami. Spremembe pa zadevajo program. Prva sprememba je naslednja. Takoj, ko sama končam, bo spregovoril gospod Puping. On je predsednik eh, pobudnikov in on bo tudi predstavil pobudo. Na no, to bom dala besedo gospe Kastex, ki je pravkar prišla. Prej so mi dejali, da ima težave, obtečala naj bi v prometu, ampak vseeno je tukaj. Eh, prisluhnili bomo torej njej. Na no, to bomo prisluhnili gospodu Kašmanu, ki predstavlja odbor za razvoj, in tudi gospodu Jaru v imenu odbora za peticije. Vsi trije bodo podali kratko izjavo, na to pa bo besedo dobila komisarka Gagan Quinn in komisar Pibalks. Na to se bo začela razprava. Sami lahko vidite, da bomo program razdelili v dva dela. V prvem delu bomo govorili o financiranju raziskav, v drugem delu pa bomo govorili o razvojni pomoči. Vsak del bomo razdelili takole. Najprej bo dobila besedo državljanska pobuda za 10 minut, na to bomo imeli kratke izjave, približno 4 minute dolge, v imenu posameznih parlamentarnih odborov, na to pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov med pobudniki in poslanci v prisotnosti komisije. Vsak bo imel dve minuti časa, da zastavi vprašanje. Prav vse pa vas že sedaj prosim, da se držite časa za govor in da se tudi držite teme, o kateri bomo govorili v posameznem krogu. Na to bodo imeli predstavniki državljanske pobude 10 minut na voljo, da odgovorijo. Povedati vam želim tudi, da bodo v vsakem krogu sodelovali tudi visoke predstavniki komisije in eh, na kratko jim bomo dali možnost, da podajo svoje mnenje in da razložijo, kaj komisija počne na posameznih področjih. Prav sedaj pa predlagam, da začnemo z prvimi predstavitvami, kakor sem rekla, bo na začetku dobil besedo gospod Puping, predsednik državljanske pobude. Izvolite. Merci, madame la présidente, pour votre Lepša hvala, gospa predsednica, za vaš sprejem in za te uvodne besede tukaj v Evropskem parlamentu, kjer ste organizirali to predstavitev. Hvala lepa tudi vsem navzočim in hvala lepa tistim, ki spremljajo to razpravo na spletu. Danes je zelo pomemben dan in sicer iz dveh razlogov. Pomemben dan Zato, ker danes skoraj dva milijona evropskih državljanov javno priča uh, o dostojanstvu in o humanosti u evropskih inštitucijah. Ta pričevanja nekateri ne poslušajo ravno z veseljem, ampak prav je, da tem pričanjem prisluhnemo in zato smo danes tudi tukaj. Drugi razlog, zaradi katerega je ta dan tako pomemben, pa je demokratična verodostojnost evropskih inštitucij kot takšnih. zelo dobro veste, da evropske inštitucije nimajo zadostne demokratične verodostojnosti. Vsaj ne v očih evropskih državljanov. Današnji dan ne predstavlja zaključek te pobude. Nismo zbrali skoraj 2 milijona podpisov zato, da bi organizirali sejo, ki je zelo dobro potekala včeraj eh, pri Evropski komisiji in tega smo seveda zelo veseli, ali pa skoraj zato, da bi organizirali predstavitev v Evropskem parlamentu. Predstavitve v Evropskem parlamentu smo že organizirali v preteklosti na različne teme. Dvorane so bile zmeraj polne in zato ne potrebujemo dva milijona podpisov. Z demokratičnega vidika pričakujemo, da bosta parlament in svet v prihodnem sklicu razpravljala o naših zakonodajnih predlogih. In pričakujemo tudi, da bo komisija, ki je že ugotovila, da naši predlogi spadajo v pristojnost Evropske unije in da so v skladu z pravom Evropske unije, ne bo dovolila političnim oviram, da preprečijo dobro delovanje institucij. Upamo, da bo komisija sprejela pobudo, da deli te predloge z državljani. To ji v določeni meri nalagajo tudi pogodbe o Evropski uniji. In mi smo dosegli velik uspeh pri zbiranju podpisov. Zato pričakujemo, da nas bo Evropski parlament podpolno, popolnoma podprl pri uresničevanju državljanskih pobud. Namreč. Evropska komisija se ne bo zlahka odrekla svoji izključni pristojnosti dajanja pobud in zaradi tega potrebujemo pomoč Evropskega parlamenta pri uporabi tega mehanizma. Sedaj pa mi je v veliko čast, da vas lahko nagovorim v imenu organizacijskega odbora. Pobuda, o kateri danes govorim, je pobuda, ki uživa največjo podporo doslej v Evropski uniji. Zbrali smo skoraj 2 milijona podpisov in to je prva to vrstna pobuda in prva takšna peticija v zgodovini Evropskega parlamenta. Naša prošnja se nanaša na pristojnosti Evropske unije, na evropsko pravo in na temeljno pravo in skladnosti pobude je že bila ugotovljena z strani eh, Evropske komisije v predhodnem postopku. Torej, ta pobuda izpolnjuje vse potrebne pogoje za zakonodajno pobudo, v kateri bo potrebno razpravljati po volitvah eh, in sicer v prihodnem parlamentu in svetu. Današnja predstavitev ne želi določati politične razprave v prihodnosti, ampak želimo, da bi s to predstavitvijo danes imeli možnost, da predstavimo podrobnosti naše prošnje. Naša prošnja je preprosta in pa natančna. Nanaša se na evropsko pravo. Gre za pravično pobudo in za enakopravno pobudo. Gre za spoštovanje življenja vseh državljanov. Zato zahtevamo uvedbo etične klauzule v zakonodajo Evropske unije, ki bi izključevala vse dejavnosti Evropske unije, ki bi lahko vodile v uničenje človeškega življenja. Ta klauzula je izjemno preprosta in se nanaša predvsem na financiranje biotehnoloških postopkov in na financiranje splavov v okviru finančne pomoči Evropske unije. Ta pobuda zahteva, da bi v evropsko pravo uvedli sredeče načelo. Skladi Evropske unije se ne morejo uporabljati za dejavnosti, ki uničujejo človeške embrije ali pa preprečujejo njihov razvoj. Zakaj? Zato, ker so vsi zarodki del nas. In dva milijona evropskih državljanov nam je danes dalo podporo, da posredujemo to sporočilo. Tega sporočila ne bodo vsi zlahka sprejeli. Namreč preseči bo potrebno lastni egoizem. prekinitev nosečnosti v primeru nezaželenega otroka, uporaba zarodkov v industrijske namene. Vse to omejuje, oziroma omejevanje demografskega razvoja revnih držav in tako naprej, vse to so določbe, katerim želimo, da se odrečete. Seveda, naša pobuda predvideva oduzem finančne podpore za vse dejavnosti, ki uničujejo človeško življenje. Gre za javno pričanje, za javno pričanje skoraj da dveh milijonov evropskih državljanov, ki priznavajo individualnost in človeškost vseh zarodkov. te organizacije in pa ti posamezniki, kot dobro vemo, morajo biti predmet eh, naše razprave. Namreč organizacije, ki uspodbujajo eh, in zagovarjajo pravico do splava in uporabo eh, človeških zarodkov, so veliko močnejše od nas. Prejemajo mednarodno finančno podporo zagovarjajo interese manjšin, zagovarjajo ideološka prepričanja, mi pa imamo premalo sredstev, eh, premalo moči in zato eh, so ta pričevanja tako zelo pomembna. Našo pobudo je oblikovala cela vrsta prostovoljcev, katerim se zahvaljujem. Dobili smo podporo velike množice evropskih državljanov, ki se jim ravno tako zahvaljujem. Nobena evropska peticija še nikoli ni prejela takšne podpore. V tej množici, ki podpira pobudo, so zgolj prostovoljci. Tukaj ne gre za uresničevanje nobenih finančnih interesov. Prisluhnili smo zgolj svoji vesti, ki nam je dejala, da se življenje vsakega posameznika začne s početjem. In vsi človeški zarodki že predstavljajo posameznika. In temeljni razlog za to je preprost. Človek je več od živali. Vsako živo bitje ima vest in ta vest mu omogoča prepoznati, dobro in slabo. In zato prosimo, da se finančna sredstva ne namenjajo za dejavnosti, ki bi vodile v uničenje človeških zarodkov. Če bi to zagovarjali, potem bi človeka pravzaprav izenačili z živaljo. Potrebno je torej spoštovati edinstvene lasnosti človeških biti. Dva milijona evropskih državljanov prosita evropske institucije, da prepoznajo to vrednoto človeka. Če želimo doseči napredek, potem se moramo zavedati, da človeško bitje obstaja že ob spočetju. Zaradi tega je potrebno zagovarjati temeljne in povsem naravne pravice. In potrebno je zaščititi ranljivost človeških zarodkov. Ne moremo se več skrivati za našo nevednostjo, ne moremo dopuščati uničenje človeških zarodkov in plodov. Danes vemo, tako nas uči znanost, da je človeško življenje neprekinjeno od spočetja do smrti. Že ob spočetju je človek povsem oblikovan z vsemi edinstvenimi lasnostmi. Uničevanje človeških zarodkov torej ne more biti sprejeta praksa. Dva milijona evropskih državljanov obsojata to politiko. Zato smo oblikovali to pobudo. Državljani se namreč vedno bolj zavedajo, kakšno spoštovanje bi morali nameniti človeškemu življenju. Zavest na tem področju se je okrepila. Na to kaže tudi zakonodaja v številnih evropskih državah in v ZDA. Evropa, ki želi temeljiti na vrednotah, predvsem na spoštovanju do človeškega življenja in pa dostojanstva, bi lahko bila vzgled za ta napredek. In ravno to tudi zahtevamo. In ta zahteva ni pretirana, je zelo, zelo razumna. Ne moremo delovati zgolj z kratkoročnimi finančnimi interesi pred očmi. Tudi v evropskem in mednarodnem pravu je priznano načelo, da se človeško življenje začne ob spočetju. Embriji se ne smejo uporabljati v raziskovalne namene. Tudi na biotehnološkem področju je uničenje človeških zarodkov prepovedano. To kaže na dostojanstvo ki ga moramo vsem človeškim zarodkom propisati že ob njihovem spočetju. Zarodki morajo zmeraj uživati dostojanstvo. Zahtevamo torej, da so evropske inštitucije dosledne in da spoštujejo to načelo človeškosti od samega spočetja. Ta pobuda ne temeli zgolj na spoštovanju življenja in dostojanstva, ampak tudi na znanstvenih utemelitvah in na socialnih spoznanjih. Znanost kaže, da je praksa obravnavanja človeškega zarodka kot eh, nekaj nedovršenega zastarela. Poleg tega pa je neustrezna eh, tudi pravica do splava. Že stoletja smo potrebovali, da se je človeštvo odreklo suženstvu. Stoletja je trajalo, da smo spoznali, da smo vsi enakopravni. In že takrat so bili v veliko oviro politični in pa finančni interesi, ki so preprečevali enakost sužnjev. Danes pa smo v povsem enaki situaciji in poslušamo povsem enake argumente enake enostranske argumente, ki dajejo gospodarstvu možnost, da izkorišča človeško življenje. ki ne priznavajo naše enakopravnosti, naše enakovrednosti. No, ampak tudi z gospodarskega vidika je bila odprava suženstva dobra, kajti vodila je v mehanizacijo kmetijstva. in tudi ukinitev uh, raziskav, uh, ki temelijo na uničenju uh, človeškega življenja, uh, se uh, bo zagotovo izkazalo za pozitivno. Evropska unija ne bi smela finančno podpirati to vrstnih raziskav, ampak bi se morala osredotočiti na razvojno politiko, na boj proti smrtnosti med uh, novorojenčki in uh, na boj uh, proti prekinitvi nosečnosti. Če se Evropa želi izboljšati, če želi poskrbeti za izboljšanje uh, Eh, zdravja nosečnic in uh, novorojenčkov, potem se mora osredotočiti na zdravstvene pripomočke, na higieno in tako naprej. Vse to vodi v visoko uh, smrtnost med uh, novorojenčki. Splav pri tem ne more biti v pomoč, kaj ti. Splav je tudi v industrijskih državah eh, pomemben razlog eh, za smrtnost med nosečnostmi, nosečnostmi. Tisti, ki eh, so proti splavo, so ravno tisti, ki imajo najnižjo stopnjo smrtnosti Eh, zaradi eh, splava oziroma zaradi prekinitve nosečnosti. Zato se je potrebno osredotočiti na spolno politiko in reproduktivno politiko. Kadar želimo na ta način pomagati revnim državam, na način, da zmanjšujemo eh, število novorojenčkov v teh državah, eh, takrat le izvažamo eh, zahodni model v te države. Tukaj gre za novodobni kolonializem in v času kolonializma je Zahod že porušil ravnotežje pri urevnejših državah. In z zmanjšanjem plodnosti Evropska unija šibiti države in njihove narode. Zaradi tega se mora Evropska unija osredotočiti na razvojno pomoč. Od evropskih inštitucij zahtevamo, da tudi na tem področju poskrbijo za napredek. Ne smejo več podpirati pravice do splava ampak morajo začeti zagovarjati politiko pomoči in pa politiko razvoja, ki bo spoštovala človeško življenje. Pa naj gre tukaj za področje raziskav, industrije ali pa razvoja. Pravi napredek ne more temeljiti na izkoriščanju človeka, ob eh, njegovem spočetju. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Puping, za to, da ste podali svoj govor. Hvala. Muchas gracias, señor Kupik, por expresar con tanta claridad el contenido de esta. Hvala lepa, gospod Puping, za tako lepo in jasno predstavitev vsebine vaše pobude. Vse govornike od sedaj naprej prosim, da spoštujejo čas za govor.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 pot. Sedaj naprej pa res prosim, da se govorniki držijo časa za govor in to je tri minute. Najprej dobi besedo gospa Kasteks. Ona je podpredsednica odbora za pravne zadeve. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da ne bom presegla treh minut, eh, kajti v Evropskem parlamentu bomo sprejeli to pobudo evropskih državljanov. Evropski parlament si v teh eh, zadnjih tednih eh, še prizadeva in tudi zdaj zadnji teden pred plenarnim zasedanjem eh, smo še skušali upoštevati rok za sprejetje te pobude. Zato se zahvaljujem avtorjem te pobude in pa Evropski komisiji ter vsem sodelavcem. Kot vidite, je ta tema zelo zapletena, zaradi tega sodelujejo tri eh, odbori Evropskega parlamenta, odbor za industrijo, odbor za razvoj in odbor za pravne zadeve. In v imenu eh, tega odbora tudi predsedujem temu delu predstavitve kot podpredsednica. Naj vam v nekaj besedah razložim ulogo eh, odbora za pravne zadeve zakaj smo prisotni pri tej predstavitvi. Glede na notranja pravila Evropskega parlamenta je odbor za pravne zadeve odgovoren eh, za eh, različna področja. Odbor za pravne zadeve pregleda pravno podlago eh, evropske zakonodaje, tukaj gre tako za uredbe, kakor tudi za direktive, potem je odbor za pravne zadeve pristojen za pravico do intelektualne lastnine in pa tudi eh, glede etničnih vprašanj, etičnih vprašanj, ki se nanašajo na nove tehnologije. Torej, ogledali smo si to pobudo z eh, pravnega vidika kajti pravna podlaga mora biti zelo jasna. Zelo jasno je potrebno določiti, na katere uredbe in direktive se lahko opre eh, določena pobuda. Tukaj gre eh, za potrebo po eh, spremembi zakonodaje. Kar zadeva intelektualno lasnino, dejavni smo eh, bili na področju evropskega patenta in v tem sklicu smo ponovno potrdili načelo izjeme za patentiranje človeških zarodkov oziroma človeškega življenja. Patent zagovari, eh, zagotavlja varnost raziskav. Določa pa tudi raziskave na človeških bitjih. In eh, te raziskave morajo ravno tako biti predmet zakona. Potem pa so tukaj etična vprašanja. Odbor za pravne zadeve je glasoval o številnih mnenjih, ki se nanašajo na direktivo eh, glede eh, uporabe človeških organov. Tukaj gre eh, za velik napredek. ne želim navajati vseh mnen, lahko si jih sami ogledate, ampak zelo pozorni smo, kar zadeva to pobudo evropskih državljanov, sprejemamo jo z velikim veseljem in veseljem opravili bomo svojo vlogo v okviru pristojnosti odbora za pravne zadeve in v okviru pristojnosti Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Kastex. Sedaj pa dobi besedo gospod Cashman. On predstavlja odbor za razvoj. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Sem član odbora za razvoj v Evropskem parlamentu in uh, odbor si prizadeva za to, da bi Evropska unija storila vse v njeni moči, da pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo. Poskrbite želimo, da se naš denar troši smiselno. Evropska komisija in vsi ostali, ki skrbijo za izvajanje pomoči in človekljubne pomoči, sodelujo z nami. Mi skupaj pripravljamo zakonodajo, ki določa naše dejavnosti. Pobuda, s katero se soočamo danes, naj bi preprečila vse vrste financiranja za dejavnosti, ki, citiram, imajo za namen uničenje človeških zarodkov. Konec citata. To zadeva raziskavo, razvojna pomoč in javno zdravje. Eden izmed nas naj bi spremenila več zakonodajnih aktov, vključno v zvezi z uredbo o instrumentih za razvojno pomoč. To bi vključevalo razvojno pomoč EU za zdravje mater, kajti zdravje mater lahko včasih vodi tudi do tega, da mora mati splaviti ali storiti podoben ali izvesti podoben postopek. Tako bi omejili možnost EU, da izvaja mednarodne obveznosti v zvezi z zdravjem mater. To bi pomenilo, da bi zmanjšali evropsko pomoč za približno 125 milijonov dolarjev. Ta pomoč se zaenkrat namenja temu, da bi zaščitili zdravje mater. Kakšne so pristojnosti Evropske unije v tem sektorju? Financiranje EU na področju zdravja mater temelji na pristojnostih EU v okviru razvojnega sodelovanja na mednarodni ravni. To je 208. člen Lizbonske pogodbe. Tam je navedeno, da bodo države članice izpolnjevali obveznosti, ki so jih sprejele in da bodo upoštevali cilje, ki so dogovorjeni v kontekstu Združenih narodov ali v kontekstu drugih pristojnih mednarodnih organizacij. Konec citata. In sicer, to ni omejeno samo na, vendar vključuje tudi razvojne cilje tisočletja. Gospa predsedujoča, veselim se že odprte, dobro obveščene in demokratične razprave v tem eh, demokratičnem hramu. Hvala lepa. Nisem porabil vsega časa, ki mi je bil na voljo, ampak mislim, da bomo tako nekaj nadoknadili. Muchas gracias, señor Cashman. Hvala lepa, gospod Cashman. Še posebej hvala lepa, da ste se držali odmerjenega časa, sedaj pa gospod Jar, v imenu odbora za peticije. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Danes mi je v veliko čast, da tukaj zastopam odbor za peticije. Naša predsednica, gospod Maconi, žal danes ni prisotna in tudi v njenem imenu vas zelo lepo pozdravljam. pravijo, da so evropske institucije preveč oddaljene od interesov državljanov. Sam seveda se s tem ne strinjam, ampak vsaj danes vam lahko zagotavljam, da ste vi, gospe in gospodje, zelo blizu Evropskemu parlamentu, lahko pa rečemo tudi seveda obratno, da je Evropski parlament blizu vam, ljudem, državljanom. Mislim, da je že to dober razlog, da izvedemo to sejo Prej smo govorili o tem, kdo ima pristojnosti, kdo ima moč. Mislim, da imajo moč ljudje. Zelo sem vesel, da imamo že sedaj drugič v zelo kratkem času javno predstavitev na temo uspešne državljanske pobude. In to kaže, da je model državljanske pobude uspešen in da, čeprav so nekateri dvomili v njegovo uspešnost, da lahko dobro deluje tudi v prihodnosti. Pobuda eden izmed nas je zbrala skoraj milijon 800 tisoč podpisov in zbrali se torej več od zahtevanega milijona in tudi veliko več od prve državljanske pobude. Čestitam vam za to. Tudi odbor za peticije si želi zagotoviti povezavo z evropejci. In v preteklih letih smo sprejeli nekaj peticij v zvezi z zaščito ljudi, ki še niso rojeni, torej nerojenih otrok. Zato naš odbor zelo podpira javno predstavitev danes. Želimo si, da bi ta javna predstavitev služila kot neka vrste platforma za to, da bi razpravljali, da bi si izmenjali mnenja in se kaj naučili. Zelo pomembno je, da slišimo mnenja drugih, zato da lahko vsak objektivno pride do svojega stališča. Zato vse prisotne, vabim k temu, da spregovorijo in da predstavijo svoje stališče. In na koncu, to smo že ugotovili, gre za etično razpravo, gre za razpravo o družbenih urednotah. In mislim, da si moramo vzeti čas za to. Javna predstavitev je vaš rezultat. Vi ste uspešno državljansko pobudo pripeljali tako daleč. Mislim, da bi bilo dobro, če si sedaj vzamemo čas in da razpravljamo o temah. Tega se že veselim. Hvala. Pues muchísimas gracias, señor. Hvala lepa, gospod Jan. Sedaj pa komisija. Najprej bo spregovorila komisarka za raziskave in inovacije, gospa Gegen Quinn. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa Modrel, gospa Kastek, gospod Cashman, gospod Jare. Poslanci iz odborov ITRE, Juri, DEV in PETI, spoštovani predstavniki državljanskega odbora Evropske državljanske pobude, hvala lepa, zelo sem vesela, da sem danes tukaj skupaj z komisarjem Pibalksom. Gre za drugo javno predstavitev v zvezi z uspešno Evropsko državljansko pobudo. To je dve leti po začetku veljavnosti. Uredbe o Evropski državljanski pobudi v imenu celotne komisije toplo pozdravljam tukaj vse predstavnike organizirajočega odbora. Evropska pobuda je namenjena temu, da bi državljani lahko izkoristili svoje pristojnosti v okviru Lizbonske pogodbe. Vi ste drugi, ki imate priložnost, da predstavite svojo državljansko pobudo v parlamentu. Vaša prisotnost tukaj je sedaj dokaz uspešnosti naših skupnih prizadevanj za to, da bi instrument participatorne demokracije deloval tako, kot je treba. To je prav gotovo pomemben korak naprej za evropsko javno razpravo. Od 1. aprila 2012 je komisija prejela 24 prošen za pobudo, ki zajemajo zelo veliko področje okolje, izobraževanje, telekomunikacije, medije in pravice državljanov. Dve pobudi sta bili zaenkrat uspešno predloženi komisiji. Prva je bila pravica do vode, right to water, Prav gotovo veste, da je komisija 19. marca sprejela sporočilo v zvezi s tem in druga pobuda je vaša, eden izmed nas. Čestitam vam za to, da ste sprejeli več kot milijon sedemsto tisoč podpisov. V 18 državah ste dojeli, prejeli torej dovolj podpisov. Vašo pobudo bomo vsi danes tukaj natančno preučili. Pobudo Eden izmed nas ste registrirali 11. maja 2012, na to ste zbirali podpise, mi smo jih preverili in organizatori so na to popodob 28. februarja 2014 predložili komisiji. Včeraj popovdan smo se sestali skupaj z predstavniki zadevnih oddelkov komisije in tudi sama sem se srečala z organizatorji pobude. To je bil zelo konstruktiven in eh, dober sestanek. Organizatorji so svojo pobudo predložili zelo podrobno, predložili so svoje argumente in podali tudi morebitne razlage. Danes dopoldan pa bodo evropski poslanci imeli možnost, da se vključijo v razpravo. Seveda pa bodo tudi višji predstavniki iz zadevnih generalnih direktoratov, naprimer Jan Smit iz Generalnega direktorata za raziskave in gospod Karnaro iz Generalnega direktorata za razvoj in sodelovanje, bodo prav tako tukaj. Tudi oni bodo prisluhnili razpravi in bodo imeli izmenjavo mnen z poslanci v zvezi s tema dvema temama. Te razprave, gospa predsedujoča, bodo zelo pomembne za naše nedavno delo, zato vam bomo natančno prisluhnili. Hvala. Muchas gracias, comis... Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dajem besedo komisarju za razvoj, gospodu Pivalku. Pivalcu. Hvala lepa, gospa Madurel, gospa Kastex, gospod Cashman, gospod Jana. Spoštovani predstavniki državljanskega odbora, poslanci, gospe in gospodje. Najprej se želim tako kot gospa Gagan Quinn pridružiti vsem tistim, ki vam čestitajo za to, da ste evropsko državljansko pobudo pripeljali tako daleč. Vaša prisotnost danes tukaj kaže, kako pomembne so državljanske pobude lahko pri tem, da spodbujajo neposredni dialog med institucijami Evropske unije in evropskimi državljani. To odraža dejanski interes strani evropskih državljanov za aktualna vprašanja. In eh, kot takšen instrument je to zelo pomemben za negovanje odnosa med evropskimi državljani in institucijami. Pri pripravi politik seveda poslušamo partnerske države in tudi prisluhniti želimo ljudem v teh državah, ki potrebujejo našo pomoč za to, da se izvijejo iz revščine. Seveda pa prisluhnemo tudi evropskim državljanom. Vedno pa želimo spodbujati človeško dostojanstvo v vseh oblikah. Ljudje morajo biti v središču naših prizadevanj za to, da bi izkorenili revščino v skladu z načeli Lizbonske pogodbe. Naš pristop temelji na mednarodnih zavezah, ki smo jih sprejeli v okviru razvojnih ciljev tisočletja. Prav tako pa smo sprejeli določene akcijske programe na področju populacije v okviru Združenih narodov. Prav ravnotežje na področju zdravja mater in otrok je težko zadeti, ampak prizadevamo si za to. Veliko smo že dosegli, vendar čaka nas še prav tako zelo veliko dela. V moji državi, v Latviji, je smrtnost mater 5 na 100 tisoč živih. V Malaviju je to več kot 15 krat višja stopnja. Veliko dela nas torej še čaka in ta problem moramo reševati na več frontah. Gospe in gospodje, na koncu želim povedati, da sem sam in moje službe na voljo vam in kako je dejala gospa Gagan Quinn, bodo vse službe komisije vašim predlogom prisluhnile zelo podrobno. Hvala. Pues muchas gracias, komisarjo Pilbergs. Termina... Hvala lepa, gospod Pibalks. Sedaj smo končali z uvodnimi izjavami. Zamujamo že, zato bomo kar začeli z prvim delom javne predstavitve, zadeva pa raziskave na področju oziroma financiranje na področju raziskav. Najprej spet dobi besedo državljanski odbor in kolikor so mi sporočili, bo spregovoril gospod Filipo Bari v imenu državljanskega odbora. Lepo prosim, da se držite desetih minut. Hvala lepa. Grazie, presidente. Uno del discopi della nostra... Najlepša hvala, gospa predsednica. Eden izmed ciljev naše pobude je, kot je povedal gospod Pipink, da bi prepričali, da se finančna sredstva Evropske unije uporabljajo za raziskave, eh, ki predvidevajo uničitev človeških zarodkov. To pomeni, da se je potrebno opreti na uredbo Evropskega parlamenta in sveta eh, glede programa obzorja 2020 in eh, na različne izjave Evropske komisije. Ugotovili smo, da trenutni pravni okvir ni v skladu z našimi zahtevami. Člen 19, tretji odstavek, ki se nanaša na raziskave v okviru programa Obzorje 2020, pravi, da niso dovoljene raziskave, eh, ki predvidevajo kloniranje človeških zarodkov ali pa ki spreminjajo uh, genetsko zasnovo eh, človeških zarodkov. Raziskave na človeških zarodkih so dovoljene le, eh, kadar gre za raziskave, ki so nujno potrebne. V tem primeru eh, so dovoljene tudi raziskave na matičnih celicah. In ta določba ni jasna kajti to pomeni, da je omogočeno tudi ustvarjanje novih človeških zarodkov z namenom raziskav. V eh, četrtem odstavku 19. člena pa je zapisano, da niso, da niso dovoljene raziskovalne dejavnosti v vseh državah članicah. Torej, ali bi lahko obstajale kakršne koli težave eh, z zahtevo, da ne bi financirali dejavnosti, ki so tako ali tako prepovedane v vseh državah članicah. Z denarjem evropskih eh, davkoplačevalcev ne moremo financirati dejavnosti, ki so na evropskem ozemlju tako ali tako eh, prepovedane. V 19. članu je zapisano tudi, da eh, ne moremo financirati dejavnosti, ki so prepovedane v nacionalni zakonodaji posameznih držav članic. Tukaj se mi zdi, da je zakonodaja nejasna. Trenutna zakonodaja dovoljuje financiranje strani Evropske unije, če tudi je zakonodaja uh, zelo jasna v 27 od 28 držav članic, naprimer. Tudi če je nekaj prepovedano v 27 državah članicah in dovoljeno v eni državi članici, eh, lahko eh, Evropska unija za to zagotovi finančna sredstva. Torej, države članice tako posredno financirajo raziskave, ki so pravzaprav na ozemlju države članice prepovedane pravila posamezne države članice pa bi lahko za svojo zakonodajo pravzaprav onemogočile financiranje za strani Evropske unije. In tukaj se pojavlja določeno nasprotje, kajti prednost imajo tiste države, ki imajo nižje etične standarde. Ta uredba in pa sporočila Evropske komisije torej dovoljujejo predvsej kontroverzne prakse. Evropska komisija je skušala z sporočili odgovoriti na eh, kritike, ampak vsa ta sporočila ne zadostujejo. V sporočilu je naprimer zapisano, da Evropska komisija ne bo izredno dovolila uporabo človeških zarodkov ali pa matičnih celic, ampak bo uporabljala teh eh, v rokah eh, znanstvenikov in eh, mora biti predmet predhodne znanstvene raziskave. V tej raziskavi bodo neodvisni znanstveniki proučili potrebo po uporabi teh matičnih celic. Torej, kaj to pomeni? Da lahko eh, znanstvena skupnost, eh, raziskovalna skupnost sama določa svoje eh, standarde. Odloča sama o sebi, tako rekoč, ne da bi spoštovala etične standarde. V okviru preiskovalnega postopka so tako predlagani eh, tudi projekti, ki predvidevajo raziskave eh, na človeških zarodkih in pri katerih pride do uničenja človeškega zarodka. Evropska unija pa ne bo financirala nadaljnih dejavnosti, eh, ki bi temeljile na uporabi človeških zarodkov, izhajajočih iz prvotnega zarodka. In tukaj se pojavlja etično vprašanje. Namreč človeški zarodki se tako lahko uporabljajo kot eh, predmet znanstvenih raziskav. Z pomočjo zasebnih sredstev eh, torej eh, Evropska unija dovoljuje uničanje človeških zarodkov, zato je potrebno najti ustrezen kompromis. Evropsko sodišče je podalo svojo sodbo v primeru Brustelj. Evropsko sodišče je onemogočilo patentiranje raziskav, ki eh, predvidevajo uničenje človeškega zarodka. Tukaj gre namreč za neposredno krčitev določila glede eh, človeškega dostojanstva. Torej, tukaj eh, gre za sodbo Evropskega sodišča, ki prepoveduje raziskave, ki vodijo v eh, uničenje človeškega zarodka. Kljub temu pa te prepovedi na ravni Evropske unije nimamo, zaradi tega, ker je ta odločitev v rokah držav članic. Smo torej v paradoksalni situaciji. Evropska unija financira torej raziskave, katerih rezultat ne more biti patentiran. In to je posledica tega, da so te raziskave v nasprotju z človeškim dostojanstvom. In človeško dostojanstvo je v Evropski uniji zaščiteno. Lahko bi nadaljeval še ure in ure. Ampak mislim, da ti argumenti zadostno kažejo na težave, ki se pojavljajo v trenutnem pravnem okviru. Na spletu lahko eh, najdete navedbe raziskav, eh, ki bodo financirane v okviru sedmega raziskovalnega programa in ki bodo eh, torej prejele sredstva iz tega programa, gre za 12 milijonov evrov. In v okviru teh raziskav je tudi alternativno testiranje. Alternativno testiranje živali. In eh, pri teh raziskavah bo prišlo tudi do uničenja človeških zarodkov. Torej, mi se upiramo na strogo etično definicijo. Človeški zarodek predstavlja človeško življenje in eh, človeško življenje je del nas. Torej, človeški zarodek je eden izmed nas. In zato mora uživati tudi človeško dostojanstvo. Ne moremo zarodku uporabljati zgolj kot sredstvo za dosego določenega cilja, kot tudi mi ne moremo biti uporabljeni z namenom dosege neke cilja, ki, nekega cilja, ki z nami nima pravzaprav nič opraviti. Če tudi bi to naj vodilo v, neke, v neka velika medicinska odkritja. Kot je dejal gospod Puping, ne moremo sprejeti teh argumentov. Res pa je, da obstaja tudi zelo enostranski pristop. Evropska unija mora prenehati financirati raziskave na matičnih celicah. Že leta 2006 ni bilo razumno stališče tistih, ki so menili, da so te raziskave eh, na matičnih celicah obetajoče, vodijo pa seveda v uničenje človeških zarodkov. Da naj eh, bi bila uporabljena tehnologija, ki ne bo povzročila uničenje človeškega zarodka, ampak se bo osredotočala na odrasle matične celice. Vse to je nesmisel. V zadnjih desetletjih pa smo bili priča močnemu lobiju eh, za uporabo odraslih matičnih celic. Z temi raziskavami naj bi pozdravili vse grozljive bolezni, s katerimi bi se lahko v življenju soočili. No, ampak po več kot sedmih letih lahko rečemo, da se te obljube niso uresničile, da uh, se pričakovanja številnih uh, niso uresničila in da so bili številni zaradi tega razočarani. Torej, ne bo ravno velika žrtev, če se Evropska unija osredotoča odreče financiranju eh, te kontroverzne dimenzije na etičnem področju. Naš predlog bi vodil v sredstva, dodatna sredstva, ki bi jih lahko uporabili za druge namene, za namene obetajočih raziskav. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Vari. Sedaj pa nas čakajo kratke izjave parlamentarnih odborov. Najprej gospod Kesteks. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, gospod Vari v svojem uvodu sem rekla, da je odbor Juri, ki ga predstavljam tukaj, pristojen za to, da preverja pravno podlago vseh zakonodajnih predlogov. Predlog, ki ste ga pa vi dali, se opira na to sodbo Bruksel. V svojem uvodu sem tudi omenila uh, to sodbo uh, tu gre pravzaprav za neko izjemo pri uh, patentih. Eh, vendar ne prepoveduje raziskav eh, na živih pitjih. Torej, ko omenjate to pravno podlago, Omenjate seveda tudi eh, vse to, kar je pač povedal eh, generalni pravobranilec. Evropsko sodišče je dejalo, da znanstvene raziskave, ki izhajajo iz uničenja eh, človeških zarodkov, ne morejo biti predmet patentov poleg tega pa še omenja naslednje v zaključkih. Definicija zarodko v kontekstu eh, prava intelektualne eh, eh, lastnine ni primerljiva z drugimi področji in vsega, Eh, definicijami vključno s eh, prekinitvijo nosečnosti in podobno. Eh, torej tu imamo to pravno podlago in sodno prakso in mi moramo to vzeti kot celoto in ne samo dele. Dejstvo je, da iz tega izhaja pravzaprav tudi dvoumnost vašega predloga. ali tu sedaj zastavljate vprašanje etičnosti raziskav na živih bitjih in eh, posledic ali pa govori vaša pobuda o praksi eh, splavov in eh, financiranju strani Evropske unije državah v razvoju. Torej, dejstvo je, da eh, v Evropski uniji vse to sodi seveda v pravo držav članic in sama Evropska unija tu ne more posegati. Torej, ali vi menite, torej, da eh, bi eh, pač prakse zagotavljanja reproduktivnega zdravja lahko spodbujale večje število splavov. Torej, želim si, da stvari bolj jasno opredelite, torej, na katerem pravu torej, temelji vaša pobuda in eh, ali temelji dejansko samo na sodni praksi, ki jo citirate v celoti. Hvala lepa. Pues muchas gracias. Hvala lepa, gospa Kastreks. Sedaj pa bom sama spregovorila v imenu odbora ITRE. Kakor veste, je to parlamentarni odbor, pristojen za raziskovalne projekte. Govorila pa bom tudi kot poročevalka za nov okvirni program obzorje 2020. Na začetku želim povedati, da je bil sprejet soglasen dogovor o pristojnostih odbora e- ITRE v zvezi s tem vprašanjem. Zelo veliko razprav smo namenili tej temi. Celoten odbor je močno in nadolgo razpravljal o tej temi. Skoraj dve leti je trajalo, da smo prišli do tega stališča. Sedemnajst raziskovalnih programov vključuje embrijske izvorne celice, in teh 17 eh, raziskovalnih projektov je bilo zelo korisnih, zato se ne strinjam z gospodom, ki je govoril pred menoj. Dogovor, ki smo ga dosegli o sedmem okvirnem raziskovalnem programu, je bil zelo dober, tako z etičnega kot tudi z praktičnega vidika, koristen je za raziskovalce kot tudi za veliko večino evropskih državljanov. Podatki Eurobarometra jasno kažejo mnenje državljanov. In že od začetka razprav o novem programu obzorje 2020 je ITRE jasno in soglasno zastopal svoje stališče. Stališče iz leta 2007 bi v programu obzorje 2020 morali ohraniti. To je dogovor, ki ga je v postopku soodločanja podprl tudi svet in to je zapisano tudi v končnem besedilu okvirnega programa. Večkrat smo to že slišali, ampak še enkrat želim ponoviti. Namreč, ta dogovor pomeni, da bomo v okviru obzorja 2020, tako kot prej, še naprej financirali raziskovalne programe, ki vključujejo embrionalne z matične celice, če je to dovoljeno na nacionalni ravni. Gospod Vari je to omenjal. Ampak to pomeni tudi, da morajo nacionalni etični odbori posameznih držav to potrditi. Drugič, izvedena mora biti tudi znanstvena ocena, ki jo izvedejo neodvisni znanstveniki, zato da se upraviči potreba po izvajanju raziskav z embrionalnimi matičnimi celicami. In tretjič, Evropska komisija je pripravila zelo strok etični test in tudi tega mora projekt opraviti. In četrtič, vsak primer posebej morajo potrditi države članice to so pogoji, ki veljajo. In še nekaj. V 18 državah članicah so zaenkrat tovrstne raziskave dovoljene in v vsaki od teh držav velja zelo strogi zakonodajni predpisi. Te predpise so sprejele vlade, ki so bile seveda demokratično izvoljene strani državljanov. Odbor ITRE v celoti torej meni, da je to oblika raziskav, ki je pod strogim znanstvenim in etičnim ter demokratičnim nadzorom. Zato še enkrat povdarjam, če nekaj dovolimo, to ne pomeni, da je to obvezno. Obzorje 2020 lahko financira projekte z embrionalnimi matičnimi celicami. Vendar, še vedno je zato potrebno dovoljenje na nacionalni ravni, kajti spoštovati moramo načelo subsidijarnosti, ki je zapisano v pogodbi. Vaša prepoved bi dosegla le to, da bi ustavili ali upočasnili raziskave na evropski ravni. In to bi seveda zelo prizadelo našo konkurenčnost. No, sama sebi bom sedaj morala vzeti besedo. Kakorkoli že, takšno stališče jasno je in to je stališče odbora ITRE. Pri tem stališču ustrajamo in to stališče je soglasno med vsemi političnimi skupinami. Ampak zagotavljam vam, da smo zelo pozorno upoštevali vse pomisleke in vsa stališča ljudi. Program obzorja 2020 spodbuja raziskave in eh, ne zagotavlja samo znanstvenega napredka, ampak tudi spodbuja dobrobit naše družbe. Hvala. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a pasar um, como. Najlepša hvala. Sedaj prehajamo k krogu vprašanj in odgovorov. Uh, a ver, de acuerdo, tendrá la comisión de mm, la comisión de ciudadanos va a tener todo el tiempo del mundo. J'aimerais bien répondre. Poznaje boste imeli še dovolj eh, časa, vendar rad bi odgovoril na to, eh, kar ste ravno kar rekli. No, vidim, da nisem najbolj primerna kot eh, moderatorka, preveč dopuščam, vendar moramo se držati vrstnega reda. Sedaj imamo čas za vprašanje, pozneje pa boste vi kot predstavnik državljanske pobude imeli eh, ves eh, razpoložljivi čas, da odgovarjate na vprašanje. Imamo pa že zelo dolg seznam.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 Voy a cerrar la lista. Vamos a... Eh, sedaj moram zapreti ta seznam govornikov. Eh, torej, s tem zaključujem ta seznam govornikov. Začeli bomo. Vsako vprašanje dobi dve minuti. Gospa Intfeld. Najlepša hvala, gospa predsednica. reči moram, da sem vesela, da smo dobili to priložnost te eh, osnovne razprave, čeprav se posem ne strinjam s tem, kar eh, se zahteva v tej pobudi. Moram reči, da sem eh, skrošena tudi s tem, eh, kar. Eh, Eh, se zahteva eh, in sicer da naj se omeji čas govora za poslance naj se izključi eh, gospod cashman iz razprave to je prosil gospod puping in moram reči mi smo člani evropskega parlamenta in imamo pravico do govora drugič zelo me zanima kakšno je stališče komisije o sami vsebini nisem dobila nobenega eh, vsebinskega odgovora na zahteve državljanske pobude in tretjič seveda si moramo ogledati pravne vidike vsega tega vendar tu ne gre za pravno razpravo tu gre za vrednote čestitam vam eh, k temu da ste zbrali skorajda dva milijona podpisov vendar naj vas spomnim da je evropskih državljanov eh, več kot petsto milijonov ki pa niso podpisali vaše peticije in osebno bom nasprotovala vaši zahtevi do samega konca. In sicer govorite o dostojanstvu. Kaj pa z dostojanstvom milijonov, ki se zanašajo na znanstvene raziskave? Kaj z dostojanstvom žensk, ki nimajo dostopa do varnega splava in eh, imajo na voljo samo nevarne, eh, umazane splave in umirajo? Vse te ljudi zapuščate in jaz osebno bom vedno proti vsem eh, poskusom da se odvzamejo eh, sredstva za znanstvene raziskave in sredstva za pomoč ženskam. Najlepša hvala. Gospa Lunaček, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, jaz eh, se bom navezala na to, kar je povedala gospa Intfeld vesela sem da imamo priložnost za to razpravo tukaj evropski parlament je zahteval od komisije tako razpravo. Brez tega parlamenta nas danes vseh ne bi bilo tukaj in zaradi tega mora ta državljanska pobuda dovoliti tudi nam vsem, da spregovorimo tu v eh, parlamentu, kjer so zbrani izvoljeni predstavniki evropskih prebivalstv. E, naj povem, zakaj me e, skrbi vaša pobuda. Slišali smo, da to izhaja iz konzervativne krščanske vere iz prepričanja. E, vendar naša celina je celina raznolikosti. Imamo različne etnične skupine, jezike in tudi prepričanja. In če govorimo o veri, Eh, imamo pač tu na naši celini kristijane jude muslimane predstavnike drugih ver pa tudi agnostike in ateiste eh, in največje skupine eh, kristijani muslimani in judje imajo tudi različna prepričanja glede začetka življenja kristijani pač menijo da spočetje judje pa menijo da je eh, embrij eh, eh, človek šele 40 dni po spočetju. In nekateri pač pravijo 40 do 140 dni po spočetju. Agnostiki imajo zopet drugačna mnenja. Torej sprašujem vas, kako lahko uh, predlagate tako pobudo, ki gre proti prepričanju mnogih drugih evropskih državljanov. Sprašujem komisijo, kako namerava to obravnavati. In druga stvar. Govorite o dostojanstvu. Eh, govorite o dostojanstvu ljudi. Ali veste, da vsak dan na našem eh, planetu umre 800 žensk zaradi komplikacij med nosečnostjo in porodom, zaradi tega, ker nimajo dostopa do dobrih programov za zagotavljanje zdravja mater, ker nimajo pač dostopa do varnih splavov. Kaj se dogaja v državah, kjer ni uh, varnih splavov? Uh, ljudje gredo pač uh, k fušarjem in to pomeni seveda, da ljudje umirajo, dojenčki umirajo zaradi tega, ker so splavi nevarni. In pred 20 leti eh, smo imeli mednarodno konferenco o eh, prebivalstvu in razvoju v Kajru. Bila sem tam in tam se je tudi že govorilo o tem, da morajo biti splavi varni, kajti sicer ženske umirajo, 800 žensk na dan. Eh, se pravi, toliko, kolikor je poslancev v Evropskem parlamentu. Ali res želite, da vse te ženske umirajo? A ver. Najlepša hvala. Gospa Zaborska. V zvezi s poslovnikom. Hvala lepa, gospa. Eh, predsednica vendar kolegice in kolege prosim naj spoštujejo temo prve eh, ga kroga razprave kajti sicer bomo vse pomešali in na koncu ne bomo imeli učinkovitih rezultatov hvala lepa Najlepša hvala, gospa Zaborska, povsem prav imate. Kolegice in kolege, prosim, da se držite eh, teme te okrogle mize in predvidenega časa, saj imamo zelo veliko prijav k besedi. Prosim, da se nekoliko sami omejujete. Z, gospod Gomeš. Me.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 kristjane tudi judje in eh, muslimani eh, so proti eh, odstranitvi otrok, ki naj bi se rodili. Se pravi, tu ne gre samo za versko vprašanje, mislim, da je to tudi uh, vprašanje filozofije, tudi agnostike in znanosti. Uh, in eh, pač mnogi pravijo, da se življenje začne s početjem. Eh, poslušal sem eh, kolege, zlasti tudi predstavnike komisija. Gospa podpredsednica Kastex je povedala, da živih biti ne moremo patentirati. To že kaže evropska zakonodaja. Vendar ta pobuda, ki jo osebno podpiram, eh, zahteva več in sicer, da se ne uničujejo eh, živa človeška bitja. Eh, torej, paradoksalno bi bilo, da rečemo, živa človeška bitja ne morejo biti predmet patentov, hkrati pa dopuščamo odstranjevanje teh bitij. Eh, mi imamo evropsko konvencijo o človekovih eh, pravicah imamo tudi neko eh, sodno prakso v evropskih državah imamo neko skupno civilizacijo ki vse to pravi določeni elementi so bili precizirani in Evropska unija Eh, eh, bi potrebovala seveda ustrezno usklajevanje eh, tudi določenih načel, naprimer, če so raziskave v eni državi dovoljene, potem se seveda zastavljamo, kako je v celotni Evropski uniji. Potem vprašanje subsidijarnosti je bilo tudi omenjeno. Mislim, da sedanja pobuda ni v nasprotju z načelom subsidijarnosti. Eh, torej tu gre dejansko za vprašanja financiranja eh, strani evropske unije se pravi evropska unija naj ne bi eh, financirala določenih dejavnosti in s tem seveda ne posegamo v pravice držav članic in zaradi tega je tudi ta pobuda legitimna tu gre torej za vprašanje ali je pravzaprav eh, človeško bitje eh, nekaj dokončnega eh, na cilj in ne samo predmet znanstvenih raziskav. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, prosim, držite se predvidenega časa za govor. Gospod Nikolašik, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi pozdravil to državljansko pobudo mislim da gre za zgodovinsko zadevo skoraj da eh, dva milijona podpisov je bilo zbranih v podporo in tu gre za evropske državljane ki imajo pravico da izrazijo svoje mnenje eh, vesel sem da je to evropska komisija registrirala in da bo pač na podlagi tega ukrepala. Naj govorim tudi kot zdravnik, eh, kot strokovnjak za bioetiko, eh, tudi eh, spremljam vse, kar naprimer izražamo z besedami obetavno in podobno. In tu se uničuje na tisoče človeških življenj, pa se ti obeti ne uresničujejo, ta potencial se ne uresniči. Naj razložim. Pri eh, evropskih, eh, eh, pri embrionalnih matičnih celicah velja, da bi se da je njihov namen, da se množijo in da iz tega nastane človeško, odraslo človeško bitje in eh, eh, listina o temeljnih eh, pravicah govori o nedotakljivosti človeškega dostojanstva in pravice vseh do življenja in s financiranjem ukrepov, ki ogrožajo to Eh, pravico eh, moramo seveda imeti tudi ukrepe za zaščito človekovega življenja ne glede na to ali gre za kristjane jude agnostike in podobno to je bilo tudi povedano v eh, tej zadevi greenpeacea in obzorje dvajset dvajset vključuje tri stebre odlično znanost industrijsko vodenje in izzive za družbo moje vprašanje je ali uh, so raziskave embrionalnih matičnih celic pomagale k doseganju teh ciljev, se pravi odličnost v znanosti. E, tu imamo pač eh, zelo dvomljiv pomen, potencial. Industrijsko vodstvo, e, če ni mogoče stvari e, patentirati, se pravi, e, tega tudi ne bomo dosegli in potem izziv za družbo. E, eh, ali bomo za družbo dosegli eh, za nespoštovanjem embrijev. Eh, zaključil bom, gospa predsednica, ali želimo res na ta način eh, povečati konkurenčnost Evropske unije v svetu? Definitivno ne. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mikolašik. Gospod Peterle. Eh, gospa predsedujoča spoštovani kolegice in kolegi dragi pobudniki jaz sem vesel te pobude vesel sem da nas skoraj dva milijona ljudi prosi oziroma zahteva da jasno spregovorimo eh, o temelju evropske zveze. predno je bila podpisana prva pogodba o skupnosti jekla in premoga so se očetje evropske zveze dogovorili za temelj nove svobodne skupnosti in to je spoštovanje človekovega dostojanstva ki je zapisano tudi na začetku listine o temeljnih pravicah eh, kjer govori o nedotakljivosti človekovega dostojanstva in o pravici do življenja. ta pobuda nas nagovarja naj ponovno premislimo kaj v današnjih razmerah pomeni eh, to temeljno izhodišče za skupno življenje. Eh, in mislim da danes ne potrebujemo tukaj običajnega šova pred kamerami eh, in poudarjanja razlik eh, ki jih med nami ni malo ampak vidim v tem poskus državljanov evropske zveze da nam pomagajo k nujnim skupnim imenovalcem in odnos do življenja v najbolj rani fazi mislim da je da izraža tako potrebe. Tako da tukaj ne gre najprej za status znanosti ali ideologije napredka, ampak gre za status človeka in ne vidim biološkega, ne kakšnega drugega argumenta, ki bi spočetemu življenju lahko oduzel status človeškega bitja. Tako se je izreklo tudi Evropsko sodišče in ko smo se pogajali za pristop k Evropski zvezi, so nas učili, da to, kar rečejo sodniki, ima v Evropski zvezi neko veljavo, ne pa da je predmet norčevanja in eh, čudnih interpretacij. In jaz mislim, da tukaj gov, da, da, da to stališče, da so nerejeni ljudje, ne ogroža ne znanosti, ne levih, ne desnih. In mene ne zanima, kaj je bolj levo in kaj je bolj desno, mene zanima, kaj je bolj humano. Humano v Evropi je imeti spoštljiv odnos do začetka življenja, za katerega si noben biolog ne upa trditi, kdaj je že dovolj človek, da ga lahko varujemo. In v tem ranem v tej rani dobi, ko, je, ko gre že za človeka, eh, se je potrebno zamisliti na tem, kako ga varujemo, ko se sam ne more varovati. Jaz čestitam pobudnikom, da so nas nagovorili v takem številu in da imamo to razpravo. Hvala lepa. Muchas gracias, señor Peterle. Le recuerdo que son dos minutos. Señora Carvalho tiene la palabra. Eh, hvala lepa, eh, gospod Peterle. Naj še enkrat spomnim, vsi imajo dve minuti. Eh, Gospa Carvalho, pozdravljam to državljansko pobudo, ki zastavlja tako kompleksno in pomembno vprašanje. Bila sem ena izmed poročevalk za obzorje 2020 skupaj s kolegico Madurel in to je bil seveda okvir. Eh, kar zadeva obzorje 2020, tu smo imeli zelo širok konsens v Evropskem parlamentu, eh, da predlog Evropske komisije o raziskavah eh, embrionalnih matičnih celic ohranimo. Predlog je, da se nadaljuje praksa, ki je opredeljena v sedmem okvirnem programu. V sedmem okvirnem programu eh, imeli smo celo vrsto varovalk in te varovalke so bile že zelo dobro naštete in razložene. Gospa kolegica Rivela Madurel je to zelo dobro naštela in tega ne bi ponavljala. In Portugal je 2004 to predstavil tudi eh, svetu, bila sem ministrica za znanost in to rešitev smo eh, predstavili po dolgem eh, obdobju iskanja rešitve. In tu v teh pogajanjih se je potem seveda začel sedmi okvirni program. Ta postopek je bil edini, Eh, za katerega smo se lahko potem dogovorili znotraj sveta. V praksi je pa tako. Sedmi okvirni program eh, se je soočil z izzivom na zelo občutljivem področju. Med pogajanji o obzorju 2020 smo poročevalci podprli ta postopek Eh, smo pa imeli številna posvetovanja z znanstveniki in tudi organizacijami pacijentov. To je bilo zelo pomembno za nas, tudi zato, da lahko nadaljujemo postopek eh, iz sedmega okvirnega programa. Naj povem, da govorim tudi v imenu kolegice Viki Ford, ki je bila pročevalka v senci za EKR. Žal pač, da je danes eh, ni tukaj, eh, vendar organizirali sva številne konference in srečanja znanstveniki. Sedmi okvirni eh, program in specifični program je bil soglasno sprejet v ITREju in tudi z veliko večino v plenarnem zasedanju in dogovorili smo se tudi glede tega sveta leto. To so bile moje izkušnje tedaj eh, v svetu v zvezi s sedmim okvirnim programom. In sedaj pri obzorju 2020 se mi zdi, da je sedanja situacija uravnovešena in e-, edina eh, možna, ki omogoča soglasje med tremi institucijami in ki zagotavlja dobrobit in prihodnost Evrope. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Karvalja. Gracias, presidenta, no, por la palabra. <clears throat> Before I touch the... Gospod eh, Zaleski, hvala lepa gospa predsedujoča. Preden preidem k osebini, bi se omen, obrnil na prve govornice. Mi seveda tu zastopamo uh, naša volilna okrožja. Torej, čas je denar, čas je vrednota. Eh, zato pač eh, bom jaz govoril samo v imenu nekaj tisoč ljudi in to je treba spoštovati. Eh, instrumentalizacija človeških zarodkov je zelo veliko etično, sodno, znanstveno vprašanje, predvsem etično, tega se moramo zavedati. Narava ni spraševala nas ljudi, kako naj se zgodi eh, eh, razvoj, kakšna so pravila za življenje. Začetek je začetek, tu ni vprašanje definicije. Naše definicije sicer ostajajo, nastajajo na demokratičen eh, način, vendar tu ne gre za to. Eh, kot eh, predstavnik eh, družboslovja sem vesel, da eh, vidim tu predstavnike komisije, ki lahko tudi nekaj povedo o raziskovalnih programih na eh, socialnem področju in tu bi nam take raziskave tudi lahko pomagale. Naprimer, gre za psihološko pomoč eh, ženskam, ki potrebujejo podporo. Dosti krat branimo bolj živali kot ljudi, žal tudi v tem parlamentu in gospod eh, Cashman brani svojo ideologijo in večkrat sem vas slišal, ko ste rekli, da ženska sama odloča o svojem telesu. Gospod eh, Cashman, se pravi, žensko telo, vključno z rodkom v njej, ali je to res samo njeno telo? Prosim, da odgovorite na to vprašanje. Hvala. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el señor Pietro, Pietrovski. Hvala lepa, gospod Pietrovski. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospe in gospodje. Človeško življenje od prvega trenutka moramo zaščititi, ne smemo imeti eh, poskusov na zarodkih. To je sporočilo pobude eden izmed nas, s katero se tudi soglaša. Čestitke k številu podpisov. Ne strinjam se z gospod Lunaček, ki pravi, da se moramo zahvaliti Evropskemu parlamentu za to srečanje. Eh, Evropski parlament je bil dosti krat proti eh, takim pobudam in tu gre dejansko za moč eh, ljudi, državljanov, ki so zbrali eh, skoraj da dva milijona podpisov in gospa Intfeld poskuša to eh, omalaževati, vendar številka številka je res uh, uh, velika, vendar koliko ljudi, naprimer, je za vas osebno glasovalo na uh, evropskih uh, parlamentarnih volitvah? Ne vem, ali ste zbrali dva milijona glasov. In mi želimo ustaviti eh, eksperimente z zarodki in žal je pač to zadnje eh, srečanje eh, Evropskega parlamenta v tem mandatu in ne vem, ali je to dobro ali slabo. Eh, sprašujem tudi Evropsko komisijo naslednje. Ko bo konec tega sklica in ko bo konec mandata komisije? Ali boste eh, svojega naslednika eh, Eh, informirali ustrezno o tej temi, eh, tej pobudi želimo še enkrat veliko uspeha. Vsekakor vas podpiramo. Hvala. Najlepša hvala. Imamo vprašanje v zvezi s poslovnikom. Gospa Intfeld, prosim. Eh, moje ime je bilo dvakrat omenjeno. Naj pojasnim. Evropski parlament je še vedno zakonodajalec, da mi odločamo o teh stvarih in gospod Zaleski, jaz sem tudi odgovorna za svoje telo. No, eh, no, to ni bilo postopkovno vprašanje in zaradi tega vam odzamem besedo. Sedaj gospod Prodi, ne gospod Paška. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča pravni sistem temelji eh, na rimskih pogodbah in tudi na starih rimskih eh, zakonih. Eh, stari rimljani so namreč čutili tudi odgovornost za nerojenega otroka. Otroci ubitih vojakov so imeli pravico do dedovanja po svojih očetih. To pomeni, da je pravica nerojenega otroka pravzaprav nekaj, kar ima dolgo tradicijo v Evropi. E, mi smo e, Mengeleja obsodili po drugi svetovni vojni in ta pobuda pa opozarja na nedosledno zakonodajo v Evropski uniji in zaradi tega jo moramo že zaradi tega vzeti resno. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Prodi. Grazie. Ehm. Najlepša hvala. Menim, da je možnost eh, prekinitve le pri spočetju, kajti eh, pa oploditvi po spočetju eh, se zarodek že eh, pravzaprav spremeni v človeško bitje. Ima že celoten genetski zapis. In zaradi tega moramo poskrbeti za dostojanstvo človeškega zarodka. To je temelj naše družbe. To ni le rezultat nekega verskega prepričanja. Zarodka torej ne moremo uporabljati kot instrument. Vendar pa imam etično težavo. In sicer, da to stolišče zavrača splav, ampak z splavom se vsakodnevno srečujemo in zastavljam vam vprašanje. Ali obstaja analogija med oduzetjem organov iz trupla in med uporabo zarodnih matičnih celic mrtvega zarodka? Hvala lepa. Ta in la sala. No. Vale, pues voy a dar. Naslednjega govornika ni. Gospod Reha. Simplemente quería hacer. Eh, Hvala lepa. Troje sem vam želel povedati, sedaj ko sem prisluhnil državljanskemu odboru. Zelo veseli bi morali biti, da razpravo sploh imamo. Hvaležni bi morali biti državljanskemu odboru. Pogosto se pritožujemo nad tem, kaj se dogaja v Evropi, da evropske institucije niso zakoreninjene v evropski družbi. Politične stranke so sicer na evropskem političnem zemljevidu, vendar nima nobenega vpliva. Razprava, ki jih imajo tukaj, pogosto nimajo nekega vpliva, zato ker pač v njih dominira Evropski parlament. Zato bi mi, evropski poslanci, morali biti hvaležni, zato ker vidimo, da s takšnimi razpravami koncept Evropske unije postaja vse pomembnejši. Drugič, mislim, da ne bi smeli govoriti o tem, česa tega pobuda ne predstavlja. Govorimo o raziskavah in ne kot o napadu na subsidijarnost. Ne gre za nič, kar bi temeljilo na urednotah niti ne govorimo o splavu, govorimo o uničenju človeškega zarodka, o dostojanstvu zarodka in o dostojanstvu ljudi, ko so v najbolj nemočnem stanju v svojem življenju. O tem govorimo na področju raziskav. In tretjič, to preprosto moram povedati. Ljudje primerjajo število podpisov na pobudi in številom ljudi v Evropi. Kakšen odnos je to? Tako ne gre. Kaj pa tisti, ki so zbirali podpise za pobudo o vodi? 500 milijonov državljanov je v Evropi, oni pa so zbrali samo milijon podpisov. Je to potem pobuda, ki jo lahko zanemarjamo? Ne, to je najbolj neevropski pristop, ki ga lahko imate. Tako je, kot da bi primerjali število glasov v Evropi in število glasov za posameznega poslanca. Te številke se preprosto razlikujejo. Državljanski odbor ima določeno mnenje, drugi se s tem ne strinjajo, zato pa imamo svobodo, ki jo uživamo v Evropskem parlamentu, uživamo svobodo, svobodne smo lahko, odkriti smo lahko, zato moramo biti hvaležni tistim, ki so to pobudo pripeljali v parlament danes. Hvala. Gospod Stadler. Signore Stadler, sta la sala. Jerem, jerem. Adelante. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej postopkovno vprašanje. Zaenkrat tega še nismo slišali. Niti vi, niti gospod Cashman, niti gospa Cashman, niti vi niste govorili o imetu odbora. Odbori, odbor ITRE, JURI in DEVE niso sprejeli mnenja v zvezi s tem zaenkrat še. Torej, vi ste podali svoja politična zasebna mnenja. To je zelo pomembno. In še nekaj. Vsi tisti, ki kritizirate to pobudo, želim vam povedati, da Eh, ravnate izdajalsko. Namreč povezati v Evropsko unijo jih želite le takrat, ko zastopajo vaše mnenje. Če želijo državljani nekaj drugega, potem niso več vredni tega, da bi jih povezali v Evropsko unijo. In tretjič. Financiranje. Financiranje programov, ki vključujejo splav strani komisije in patentiranje uh, Eh, postopkov na tem področju krši evropsko zakonodajo. Evropska pobuda zahteva samo to, da se Evropska unija drži lastnih pravnih aktov. To je popolnoma legitimna zahteva. Zelo veliko državljanov to zahteva. Poziv je torej naslednji. Draga Evropska unija, spoštujte svojo zakonodajo. Nič drugega ne zahtevajo. In Nosečim bi morali ponuditi nekaj drugega, spoštovane gospe, ki ste spregovorile pred menoj. Pomoč v drugačni obliki, ne pa da bi preprosto splavile. Še nekaj, drage gospe, drage kolegice z levega spektra. To je etični problem o pravici do življenja nerojenega državljana. In ne bomo ga rešili tako, da bi govorili o etičnem problemu neke osebe, ki sodeluje pri tem. Etični problem nerojene osebe ni odvisen od tega, ali uh, je vključen v postopek nekega drugega človeka. Gre za mešanje postopkov in tukaj gre za jasno protislovje. In še zadnjič, splav, spoštovane gospe, se vedno konča s smrtjo za zarodek oziroma otroka. Za mater sicer ne, še dobro. Ampak država bi morala ščititi tudi otroka. Otrok pa vedno umre pri splavu. Ženske bi morali pa zaščititi tako, da jim sploh ne bi bilo treba splaviti. Hvala. To je vse, kar sem želel povedati. Hvala, gospod Kasini. Recuerdo la moción de orden de la señora Zabrowska. Por favor, no me. No. Vseeno pa vas opozarjam na to, kar je povedala gospa Zaborska. Izvolite. Najlepša hvala. Želel bi dialog z kolegom in prijateljem Prodijem. Ja, številni primerjajo mrtev zarodek z mrtvim človekom. Ampak pri zarodkih govorimo o raziskavah na uh, zarodnih matičnih celicah. Torej ne gre za to, da bi uporabljali mrtve zarodke, ampak gre za to, da bi ubijali človeške zarodke z namenom raziskav. Splav pa definitivno vključuje človeško bitje, človeško življenje in zaradi tega potrebujemo drugačen pristop to človeško bitje je namreč povsem nemočno. Potem pa govorimo tudi o financiranju. Ne gre za zaviranje znanstvenih raziskav, ampak za financiranje. Kako to, da je Evropska unija posredovala, ko so se sredstva na mačarskem uporabljala za kampanjo proti splavu? In Evropska unija je skočila iz kože, Eh, kajti splavo, proti splavu se ne moremo boriti z evropskimi sredstvi. Eh, zakaj pa bi uporabljali eh, evropska sredstva za to, da bi uspodbujali splav? Ja, zagotoviti moramo enakovrednost in pravičnost. Tukaj gre za pobudo, eno izmed prvih državljanskih pobud, ki ima tudi zelo veliko podporo. Torej, danes imamo poslansko razpravo in če eh, te razprave ne bi imeli, potem bi omajali zaupanje v Evropo. Glede na to, kakšna je situacija v Evropi in kako daljni smo od drug od drugega, bo potrebno o teh vprašanjih razpravljati v prihodnem sklicu. Hvala lepa, gospod Vandalen. Voorzitter, laat ik beginnen. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej želim pohvaliti tiste, ki so, pohvaliti tiste, ki so sprejeli to pobudo in ki so jo uspeli prepeljati tako daleč. Tudi sam podpiram to pobudo. Mislim, da bi morali zaščititi življenje od začetka v parlamentu, gospa predsedojoča, je zelo veliko kolegic in kolegov, ki se pritožujejo nad močjo velikih lobijev. No, kaj pa vidimo danes pri tej pobudi? Več kot milijonov državljanov in eh, tisoči prostovoljcev se dvigajo proti lobijem biomedicinskega sveta, ki so polni denarja. Oni želijo izvajati raziskave z zarodki. Sedaj pa vprašanje za gospoda Pupinka. Zanima me, ali ima vaša pobuda tudi predloge v smeri, da bi preložili finančno podporo Evropske unije in sicer, da ne bi več podpirali uh, uničevanje zarodkov, ampak da bi podpirali, naprimer, raziskave z zarodnimi celicami, ki se pridobijo na drugačen način ali torej podpirati raziskave z drugimi vrstami matičnih celic. Hvala lepa, gospod Gomeš. Um gospa predsednica jaz sem kompletno proti tej iniciativi. Hvala lepa. Sem popolnoma proti tej pobudi. Mislim, da imajo ženske pravico, da imajo svoje telesa pod nadzorom same. Mislim, da bi s tem ogrožili spolno reproduktivne pravice milijonov ljudi, ne samo v Evropi, ampak tudi drugot po svetu. Zanima me, kdo stoji za to pobudo. V redu, v redu, vem, da je to pobudo podpisalo na milijone državljanov, ampak kakšne so povezave te fundacije Dita Nova? Ali so povezani z fundacijo iz eh, Strasbura? To fundacijo je oblikoval pastor Robertson, ki prihaja iz eh, ZDA. Žal. se tukaj srečujemo z najhujšimi oblikami neznanstvenih mnen pri tej pobudi. Lepo prosim, vsi imajo pravico, da spregovorijo. To je demokratični dom in vsak lahko poda svoje mnenje. To je Evropski parlament. Izvolite, gospod Gomeš. No, to je v bistvu vse, kar sem želela, da mi eh, pobudniki razložijo. Kakšne so povezave med fundacijone Ditanova in Evropskim centrom za pravo in pravičnost? To je tisto fundacijo v Strasburu je oblikoval pastor Robertson, ki je fundamentalist iz ZDA, želi, da se spolne reproduktivne pravice oduzamejo ljudem po svetu. Hvala lepa, gospa Gomeš. Sedaj pa gospod Šimanski. Senjor Šimanski, da le tengo aki delante, tine la palabra. Tak, Izvolite. Ja, očiščen, nimam tak dokładnih danih. Jak... Hvala lepa. No, natančnih dejstev nimam v zvezi s tem. V zvezi z številom uh, mrtvih in številom žrtev, ki umrejo zaradi splava. Vendar mislim, da se vsak splav konča smrti otroka. In vsak otrok ima pravico, da se ne izvede splav, v katerem otrok izgubi življenje. Mislim, da bi o tem morali govoriti. Seveda, vsaka ženska ima nadzor nad svojim telesom, vendar To ne pomeni, da ima kdorkoli pravico odločati o življenju nekoga drugega, enega izmed nas. Številni ste govorili o svobodi znanosti. To je seveda jasno, ampak to je vrednota, ki ni absolutna. Svoboda znanosti ni absolutna in brezpogojna. Predstavljamo uh, si lahko, naprimer, da bi uh, v imenu svobode znanosti izvajali, naprimer, genske raziskave in da bi pod vprašanje, naprimer, postavljali nedotakljivost človeškega življenja. Ne, vsi od nas tukaj smo zato, da zagovarjamo univerzalnost človeškega življenja. Ne vem, ali bi lahko znanosti kar pustili proste roke. V tej dvorani, po mojem mnenju, ni nikogar, ki bi v imenu svobode znanosti pritrdil temu. Vse ima svoje meje in o tem govorimo. Žal imamo za ta vidik tako malo časa. Vprašanje svobode znanosti bi moralo biti uravnoteženo zastavljeno in ustrezno omejeno. V evropskem pravu imamo zelo veliko na to temo. V kompromisu v zvezi z obzorjem 2020 smo pripravili kompromis, ampak ta kompromis žal ni dovolj uravnotežen, ko govorimo o vrednosti človeških zarodkov. Profesor Vari je dejal v svoji predstavitvi, da obstajajo določene alternative eh, raziskavam iz embrionalnih matičnih celic. No, moje vprašanje je za Evropsko komisijo. Kako vi menite, da bi lahko izkoristili potencial alternativ? Alternativ pri matičnih celicah. Lahko bi vzeli tudi odrasle matične celice ali matične celice, ki jih je mogoče še preprogramirati. Tudi te bi lahko izkoriščali. Če bi to lahko izkoriščali, potem se v te etične probleme ne bi spuščali. Lepo prosim, da mi komisija odgovori na to vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Legutko. Favor, eh, tardin, Gospod Legutko. Dve minuti. Lepo prosim, dve minuti za vsako vprašanje. Še sedem vprašanj nas čaka. Gospod Tegutko, izvolite. Gospod in gospodje. Vsi dobri etični sistemi imajo eno stvar skupno. Namreč gre za to, da se zaščita življenja postavlja na prvo mesto niti enega primera ne poznam, ki bi dopuščal izjeme pri tem vprašanju. Vsi sistemi, ki kršijo to temeljno načelo, so barbarski sistemi. In Evropska unija že nekaj časa žal teži k temu drugemu. In to nas eh, moti, In to moramo preprečiti. Ne samo to. V Evropski uniji še naprej ustrajamo pri ideološki prevladi enega mnenja. Gre za spodbujanje raziskav eh, na področju matičnih celic, govorimo pa tudi o splavu, tudi to je tema. Mislim, da bomo tako zašli v zelo velike težave. Gospa predsedujoča, v vsakem dokumentu se pojavljajo odstavki v zvezi z splavom. To so fanatiki, ki skrbijo za ta besedila. Govorimo lahko o neki obsesiji. Ljudje so obsedeni s to temo in sedijo v parlamentu. V Evropskem parlamentu se ne dogaja to in v Evropski uniji se to ne dogaja dovolj pogosto. Ta monopol moramo prebiti. Ne samo zato, ker je to monopol, ampak tudi zato, ker nas eh, ta mnenja silijo v slabe odločitve in takšen monopol je slab za nas. Hvala. Hvala lepa. Gospa Ljubčeva. Благодаря, госпожо председател. Хвала лепа, госпо председател. Господин господи, колегице и колеги, nobenega dvoma ni, da je dobro, da imamo razpravo na to temo. Podpreti bi jo bilo treba. Več kot milijon podpisov, to je precejšen dosežek. Ampak povedati želim, da je tudi Evropski parlament del te državljanske pobude. Mi zastopamo evropske državljane in zelo pomembno je, da evropske institucije podprejo to razpravo in državljansko pobudo. Uvrstiti jo morajo na dnevni red. Ta razprava je zelo pomembna. Ni povezana samo z zakonodajnim delom in z etičnimi vprašanji. Govoriti moramo tudi o vsebini. Vsebina pa se navezuje na temeljne pravice. Zato bi morali postaviti prave povdarke in sicer ščititi moramo pravice človeških zarodkov. S tem ščitimo tudi pravice ljudi nasploh. Spolne pravice ljudi in spolne reproduktivne pravice so prav tako zelo pomembne, še posebej pravice žensk. Načelo ravnotežja v naravi je prav tako načelo, ki bi ga morali upoštevati. Prav tako je nujno, da dosežemo napredek na področju raziskav in raziskave na področju matičnih celic prav tako spadajo sem. V okviru obzorja 2020 smo prisluhnili in bomo prisluhnili tudi strokovnjakom. Strokovnjaki bi morali podati svoje mnenje v zvezi s tem. Raziskave na področju razi, eh, matičnih celic bi morali izvajati še naprej, kajti na podlagi tega bi lahko rešili zelo veliko problemov, tudi tistih, ki še niso rojeni. Hvala, gospod Šogor. Hvala lepa, govoril bom po mačarščini. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Žal mi je, da govorimo o tej temi v času volilne kampanje. Hrup je nekaj neobičajnega v dvorani, tega nismo navajeni. Na začetku želim povedati, da to pobudo podpiram, čeprav ne podpiram prepovedi. Podpiram zaščito življenja. Imam štiri brata in sestre, skupaj imamo vsi sedemnajst otrok, sem protestant, sam imam štiri otroke in vsi imamo otroke z istim partnerjem v moji družini je prišlo do enega splava, to je bila žena mojega mlajšega brata. Ta splav je moral biti izpeljan, zato ker je bilo ogroženo življenje matere. Vendar podam vam lahko več primerov v podporo tega. Ničesar ne bi smeli prepovedovati v celoti, v srednjem veku so prepovedovali vivisekcijo, to je prepovedovala crkva. Ampak samo pomislite, koliko je to pomagalo znanstvenim raziskavam ali pa raziskovanje in eksperimenti na truplih. Mislim, da bi morali izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja znanost. Naprimer, nekateri ne cepijo svojih otrok in potem Otroci trpijo zaradi otroške paralize, naprimer. To je grozljiva bolezen. Veliko je primerov, naprimer zdravila, ki se testirajo na ljudeh in tako naprej. Želim vam podati samo opozorilo. Mi smo v manjšini, vem, kako je živeti v manjšini in vem, kako arrogantna je lahko večina prosim vas, da ste previdni pri tem, ko zagovarjate kakršnokoli prepoved. Zelo bodite torej previdni, ko govorite o prepovedih. Ne gre za prepoved nečesa, ampak zato, da zaščitimo človeško življenje. Hvala. Madame Sembincin. Gospod Sembincin. <laughs>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 tej tezi, da je Poljska samo fundamentalistična. Cilj je, da bi prepovedali splav. Tukaj govorijo o urednosti človeškega življenja, o dostojanstvu življenja, ampak ne o dostojanstvu žensk. Tudi ženske imajo pravico do tega, da zaščitijo svoje zdravje pravic ne smemo ideologizirati. Če govorimo o smrti zarodka, je to smešno. Kajti pri menstruaciji se tako ali tako večkrat zgodi, eh, da ženska izloči jajčne celice in zelo veliko krvi. Ne bodimo smešni. Če bomo podprli to pobudo, bo življenje slabše zaščiteno. Jaz. Tiene la palabra el señor Cashman. Hvala, gospod Cashman. Um, thank, thank you, madam chairman. I, I ask for the floor. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod Stadler. Gospod Stadler. Gospod Štadler mi je pripisal izjavo, ki jo moram pojasniti. Namignil je, da ne zastopam mnenje odbora za razvoj. Napovedati moram, da vsekakor zastopam stališče odbora Deve, kakor smo ga sprejeli pri temi spolnih in reproduktivnih pravic, tudi pri pregledu razvojnih ciljev tisočletja, tudi pri. Uh, instrumente za razvojno sodelovanje in tudi pri svojem mnenju, pri mojem mnenju, ki smo ga imeli o spolnih in reproduktivnih pravicah, je, bil, je bilo to mnenje sprejeto v odboru s 75 odstotno večino. In absolutno govorim v imenu te večine. Gospod Štadler, govorili ste tudi o tem, kako jaz branim pravice žensk in da so te pravice vredno več od pravic fetusa. No, tole bo sedaj moje stališče in to ne bo stališče odbora Deve, ampak jasno želim povedati naslednje. Vedno bom branil pravico ženske, da sama odloči, kaj bo storila s svojim telesom. Ali se bo odločila za porod ali ne, vedno bom podpiral žensko, da ima pravico do izbire. Hvala. Muchas, muchas gracias. Hvala lepa, gospod Cashman. Gospod Pirillo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot eh, evropski poslanec imam pravico, da se oglasim in eh, spošljiv bom do pobude državljanov in ne bom govoril o zmotah v smislu, da Evropska unija podpira poplave in da smo storili napako pri obzorju 2020 in tako naprej. 500 poslancev je to podprlo, kakorkoli že. Ne bom se spuščal v argumente o splavu. Sicer pravite, da ne govorimo o tem, ampak vseeno se to nekje skriva. Prav tako ne bom govoril o dostojanstvu nerojenega otroka. Ta razprava se bo morda nekoč eh, končala, kajti združuje vero in znanost. Ampak nekaj je jasno. Gre za dostojanstvo in življenje tistih, ki so rojeni in njih moramo ščititi in braniti. Direktiva o biotski tehnologiji pravi, da človeškega življenja ni mogoče patentirati. Govornik je izgubil mikrofon. No, ta pravna izključitev ne izloča morebitnih drugih dosežkov na področju znanosti, ki bi lahko koristila, eh, ki bi lahko koristila ljudem. Zanima me torej, pobudniki, ali bi Evropska unija morala nehati financirati tudi te zadnje oblike raziskav. 14 držav Evropske unije omogoča eh, raziskave z matičnimi celicami in sedaj se spuščamo v etične vode. Ali podpisniki menijo, da bi te države, ki omogočale mati, raziskave z matičnimi celicami, da bi te države morale kasneje v prihodnosti mm, omogočati zdravljenje na podlagi dosežkov, ki jih bomo dobili s tem. Hvala. Hvala lepa vsem, ki ste se oglasili. Preden dam besedo gospodu Pupinku, mislim, da nam želi odgovoriti v imenu državljanske pobude. Bom dala besedo komisiji, kakor smo tudi načrtovali. Gospod Robert Jan Smith bo odgovoril. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisija je sicer tukaj zato, da vam prisluhne, kaj te naš odziv pričakujemo proti koncu maja, bom vseeno odgovoril na določene vprašanja, ki smo jih slišali. Prvič, naj jasno povem, da komisija ne izdaja razpisov za raziskave z evropskimi matičnimi celicami. Ne, razpisujemo razpise za raziskave na področju Parkinsonove ali Alzheimerjeve bolezni, ki vplivajo na milijone državljanov. V kontekstu teh razpisov seveda sodelujejo tudi znanstveniki, ki poskušajo predložiti najboljše pristope in takšni pristopi lahko seveda vključujejo tudi raziskave z embrionalnimi matičnimi celicami. V primeru raziskav na tem področju imamo zagotovljenih več varoval. Ta sistem imenujemo sistem trojne ključavnice in ta sistem je zapisan tudi v obzorju 2020. Prvič, treba je spoštovati nacionalno zakonodajo. Projekte Evropske unije morajo biti v skladu z zakonodajo države članice, v kateri se izvajajo. Kaj to pomeni? Raziskav ne bomo financirali, če na nacionalni ravni to ni dovoljeno. Drugič, vsi projekti morajo biti znanstveno potrjeni strani drugih znanstvenikov, prav tako pa mora biti izvedena struga etična študija in etični pregled. Pravila je določila komisija, ne pa znanstveniki med seboj. Prav tako izvajamo revizije projektov, ki jih financiramo in ugotovili smo, da vsi projekti spoštujejo pravila, ki smo jih določili za sedmi okvirni program. In še nekaj, finančnih sredstev Evropske unije ni mogoče izkoristiti za pridobivanje novih eh, linij matičnih celic ali za drugačne raziskave na tem, v tem smislu. Klinične študije so že bile izvedene v zvezi z raziskavami na tem področju, naprimer slepota ali eh, druge oblike bolezni, ampak alternative obstajajo, vendar tehnika zaenkrat še ni dovolj razvita. Upam, da se bo to uh, Eh, komalo zgodilo, zato da bi te celice IPS lahko uporabljali čim prej. Kar zadeva tolmačenje sodnega premjera, gospa Kasteks je to že povedala, namreč sodišče je bilo jasno v vodni izjavi 40, namreč da namen uredbe na tem, direktive na tem področju ni reguliranje matičnih celic, ampak gre za patentabilnost eh, rezultatov raziskav na tem področju. Hvala. Najlepša hvala, gospod generalni direktor, za to uh, izjavo. Glede perečih vprašanj, sedaj pa dajem vpraš, besedo gospodu Pupingu, da odgovori uh, na zanimivo vprašanje, ki so bila zastavljena. Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala lepa vsem, da ste sodelovali v eh, tem prvem krogu razprave. Odgovoril bom na vprašanje številnih v dvorani, ki so eh, izpostavili bolj specifične teme. To, čemu smo bili priča, je predstavljalo pravi primer tega, eh, pravi primer situacije, v kateri se nahajamo. Gre za neobstoj pravnih sredstev. Pravnih sredstev, ki bi zagotavljala etično obravnavo teh vprašanj. Prišli smo v Evropski parlament, da utemeli eh, svoje odločitve. Vemo, da je ta tema zelo zapletena in zdi se tudi nejasna, ampak v tem, kar zahtevamo, se ne skriva prav nič zapletenega in tudi nič nejasnega ni v tem, kar zahtevamo. Gre za predvsej preprosto zadevo. Gre za moralno, etično in pravno vprašanje. Trdimo, da se človeško življenje začne s početjem in si zato zasluži spoštovanje in pa dostojanstvo kot vsako drugo človeško bitje. Torej nič zapletenega ni v tem. to je znanstveno dognanje, ki ga več ne moremo zanikati. In ta nejasnost, ki se pojavlja na tem področju, obstaja ravno zaradi tega, da bi omogočili ideološko uresničevanje znanstvenih ciljev. Nekateri se pretvarjajo, da zarodek ne predstavlja ni česar. In nažalost moram reči, da v tej isti ideologiji obstaja neka mistika splava. Potem pa je tukaj jasno In potrjeno stališče, da se življenje začne s početjem in tega ne moremo izpodbijati. Zelo vesel sem, da sem danes dopoledne lahko sodeloval pri tej predstavitvi in eh, da eh, je bilo veliko poslancev, ki so v razpravi povedali, da gre tukaj za znanstveno dogonanje in ne za ideološko prepričanje. Sedaj pa k pravnim vidikom. Evropska komisija je v sedmem okvirnem programu zapisala, da ne bo financirala znanstvenih raziskav, ki bi pomenile uničenje človeškega zarodka. Vprašanje je bilo zastavljeno včeraj in odgovor je bil precej jasen. Potrebno je spoštovati dostojanstvo človeških zarodkov. Gre torej za temeljno načelo, ki temeli na etičnih pravilih. Gre za spoštovanje človeškega življenja. Zelo zadovoljni smo, da je Evropska komisija potrdila to temeljno načelo. Evropsko sodišče v Luksemburgu je podalo zelo jasno mnenje. Res je, da ni izredno prepovedalo znanstvenih raziskav, vendar pa je izpostavilo dva vidika, ki se nanašata na našo razpravo. Človeški zarodek predstavlja človeško življenje od spočetja in to velja v celotnem evropskem pravu, ne le na področju biotehnologije in na področju splava. Zarodek je zelo jasno definiran in ta definicija je znanstvena definicija. Drugič, sodišče je dejalo, da za človeški zarodek velja človeško dostojanstvo. In da torej ni mogoče uničenje človeškega zarodka, kajti to bi pomenilo odzem dostojanstva. Sedaj pa povezava z etično zakonodajo Evropske komisije. Evropsko sodišče v Luksemburgu je zelo jasno povedala, da dejstvo, da neka raziskava predvedeva uničenje človeškega zarodka, pomeni, da je financiranje te raziskave ne mogoče. Tukaj gre za vse raziskave. Evropska komisija ne more reči, da je dosledno in etično, da ne financira samega procesa uničenja človeškega zarodka, financira pa vse sledeče faze. Veliko bi lahko še povedali o teh temah. Govore je bilo o povezavi z odvzemom organov, z darovanjem organov. In v poročilu je zapisana ta analogija. Poročevalec je primerjal odvzem matičnih celic zarodka in pa oduzem organov, do katerega je prišlo v nekaterih balkanskih državah. In dejal je, da pravzaprav gre za nekaj podobnega. Če ne dovoljujemo odzem organov odraslim osebam, potem mora enako veljati tudi za človeške zarodke. Kar pa zadeva vprašanje splava, je povsem jasno, da je renesansa na področju spoštovanja človeškega življenja seboj prinesla tudi posledice. Tukaj gre za kulturni pojav, ki je v svanu. Nekateri to obžalujejo, ampak to je pojav, ki se širi in države članice Evropske unije v vedno večji meri to tudi upoštevajo. Torej, imamo zaupanje v kulturo, v napredek človeštva, v renesanso človeškega dostojanstva. Slišali pa smo tudi argumente proti temu človeškemu dostojanstvu. Tukaj pa gre za egoistične interese, za finančne interese in za zagovarjanje le teh. Mislim, da da bo prišlo do napredka v družbi. Potem pa je tukaj še verska dimenzija. Tisti, ki so verni, so pogosto tudi bolj humani, skrbijo za človeško življenje. In ker niso usmerjeni zgolj sami na sebe, gledajo tudi v svojo okolico in to je v preteklosti vodilo v odpravo suženstva. In danes bo to najbrž vodilo v renesanso človeškega življenja. To si tudi želimo. Sedaj pa dajem besedo drugim članom našega odbora. Mogoče bi nadaljeval gospod profesor. Najlepša hvala. Hvala lepa za ta zaključek. Hvala lepa za vse pripombe. Nimamo več časa, da bi podaljševali ta del predstavitve. Gospod Pumping je eh, porabil štiri minute, eh, ki jih je imel za svoj prispevek. V prvem krogu je presegal. Eh, čas za govor. Eh, vsakemu sem dala eno minuto več eh, za krok vprašanj. Eh, v drugem delu pa bomo ravno tako imeli zelo zanimiva vprašanja. Sedaj pa bom predsedstvo prepustila gospe Kasteks. Eh, je vous demande de reprendre vos places. Prosim, da ponovno sedete na svoja mesta. Lahko nadaljujemo z drugim delom predstavitve. Prosim, da greste iz dvorane, če želite nadaljevati z zasebnimi pogovori. V nasprotnem primeru pa prosim sedite in bodite tiho. No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 Torej, prosim, da spoštujete njihovo delo in eh, prosim, da ste nekoliko bolj disciplinirani. Začeli bomo. Euh, in sicer bomo imeli razpravo na temo eh, razvojne pomoči Evropske unije. Tudi mene so nagovorili pred kratkim, gospa, gospod Golniš eh, je eh, govoril o mojem prvem prispevku in nisem podala svojega političnega prepričanja, ampak sem govorila v imenu odbora za pravne zadeve in spomnila sem na pristojnosti tega odbora na to temo. In eh, predstavila sem tudi eh, zaključke, ki se navezuje, navezujejo na vašo pobudo. Torej, eh, sem izpolnila oba cilja. Sedaj pa bi rada govorila v osebnem imenu in eh, rada bi se vam zahvalila za to pobudo, kajti zahvaljujoč vaši pobudi sem se pomladila za 30 let. te razpravi eh, sem sledila že leta 1975 v Franciji, ko smo govorili o prostovoljni prekinitvi nosečnosti. Gospa eh, Simon Vej eh, je bila takrat pobudnica in ni bila iz moje politične družine, tudi ne iz vaše. Ampak že ona je izpostavila dostojanstvo človeškega življenja kajti bila je židinja in bila je v koncentracijskem taborišču. Ta razprava je zelo razgreta, videli smo odzive v dvorani. E, to ni v navadi v tem parlamentu, ne morete izžvižgati prispevkov, tudi če vam niso všeč. Torej, v tem uh, drugem delu predstavitve prosim, da ste nekoliko bolj umirjeni in da ne izkazujete tako jasno svoje sovražnosti. Sedaj pa dajem besedo. Gospe Kubi, da predstavi ta drugi del. Naj vas spomnim, da imamo dve minuti na vsakega govorca. In ta razprava bo potekala umirjeno. Dis. Dobro jutro, gospod komisar, dame in gospodje. Najlepša hvala, da boste prisluhnili drugemu delu naše predstavitve. Namen te predstavitve je, da obravnavamo razvojno pomoč Evropske unije in pa splav. Ne osredotoča se v prvi vrsti na financiranje splava in e, celotnega reproduktivnega področja, ampak se osredotoča na to, da ni nobene zaveze, da bi morala Evropska unija financirati ta področja. Evropska unija lahko zviša etične standarde Evropske unije kot celote, če eh, ne bo zagotavljala financiranja na tem področju. Naj spregovorim o morebitnih nesporazumih glede eh, naše državljanske pobude. Negatiri so spodbijali eh, cilje in namene te pobude v javni razpravi. Kar zadeva razvojno pomoč, naj povem, k čemu ne pozivamo. Eden izmed nas ne želi prepovedi splava ali pa poseganja v nacionalno zakonodajo na področju splava. Ne zahtevamo zmanjšanja razvojne pomoči, še prav posebej ne na področju zdravja žensk. Evropska državljanska pobuda, eden izmed nas, poziva k razvojnim politikam in pa politikam na področju javnega zdravja, ki spoštujejo človeško dostojanstvo vseh, tako žensk, kakor tudi eh, človeških zarodkov. Želimo, da Evropska unija zagotavlja razvojno pomoč, ampak eh, tako, eh, da izboljša medicinsko podporo, še prav posebej na področju reproduktivnega zdravja. Na ta način bi lahko zagotovili tako moškim, kakor tudi ženskam ustrezno uh, podporo uh, ženskam eh, v času nosečnosti. Pozivamo pa k prekinitvi financiranja splava za strani Evropske unije z uh, namenom podpore področju reproduktivnega zdravja. No, oglejmo si financiranje splavov eh, Evropske unije v tujini. Uredba 1567 pravi, da ne bi smeli podpirati sterilizacije ali pa prekinitve nosečnosti. Odločitve glede tega so bile sprejete na konferenci v eh, Kajru eh, glede prebivalstva in razvoja splav ne bi smel biti sredstvo za nadzor nad družinami. Uredba 15206 pravi, da mora biti uh, financiranje Evropske unije v skladu z to konferenco iz Kajra. Potem pa je tukaj še uredba NIC 72903. Evropska unija nikoli ni sprejela alternativne definicije reproduktivnega eh, zdravja, ki bi bila eh, v nasprotju eh, z definicijo iz konference v Kajru na temo prebivalstva in razvoja. ICPD naj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 tem, ali ICPD dovoljuje Evropski uniji, da financira to vrstne dejavnosti. Ne gre tudi za vprašanje, ali je ta konferenca v Kajru prepovedala splav, ampak gre za vprašanje, da eh, Evropska komisija ni zavezana k financiranju splava. Kaj ti to eh, ni eh, v eh, zapisu ICPD in eh, če bi takšna izjava že bila zapisana, ne bi bila zavezojoča. Evropska unija pa zelo velikodušno financira splave. In to zakonite, kakor tudi nezakonite. In to uh, bom razložila bolj podrobno. Kar zadeva Evrops programe Evropske unije za reproduktivno zdravje, Eh, Evropska unija financira uh, eh, Maristroms International, naprimer. Ali pa organizacijo IPFF. In to uh, dobro uh, prikazuje uh, situacijo. Namreč ti dve organizaciji prejemata veliko sredstev iz uh, programov Evropske unije za reproduktivno stran, uh, zdravje. Podatki iz leta 2012 kažejo, da je bilo za to področje namenjenih 144 milijonov dolarjev in eh, velika večina teh sredstev prihaja iz Evropske unije. Tudi podatki iz leta 2011 in 2012 kažejo, da eh, so bili stroški v veliki meri eh, povrnjeni eh, z strani Evropske unije in to kažejo finančni izkazi organizacije Mary Stokes International. Poleg tega pa Evropska unija tudi spodbuja splav. No, naj navedem podatke iz njihove spletne strani. Mary Stokes International pravi, da Evropska unija uspodbuja eh, prosto izbiro in eh, da spodbuja tudi izobraževanje osebja na tem področju. IPFF e je naslednja organizacija, eh, s katero se bomo ukvarjali. Tukaj gre za uspodbujanje zdravstvenih splavov in pa vakumskih odstranitev eh, zarodka. Število splavov se je v letu 2012 povečalo za 31 odstotkov. Nobene zmed teh organizacij ne sledi mednarodnim standardom, pa tudi ne evropskim standardom ko sta postavili definiciji glede splava in pa reproduktivnega zdravja. No, sedaj pa k sredstvom za MSI. Leta 2005 in 2010 je velik del sredstev prišel iz Evropske unije in eh, odstotek eh, teh prispevkov se le še povečuje. Te številke smo izračunali glede na letna poročila o projektih, ki jih eh, je organizacija MSI predložila Evropski komisiji. Evropska komisija je financirala veliko projektov organizacije MSI, ampak eh, ni želela podati informacije o posameznih projektih eh, zaradi zaščite trgovinskih interesov oziroma komercialnih interesov Mary Stokes International vendar pa gre tukaj za dobrodelno organizacijo Združenega kraljestva. Prihodek znaša okrog 130 milijonov funtov na leto. V svojem finančnem izkazu pa MSI navaja tudi prispevek Evropske unije, ki znaša 80 milijonov v letih 2005 eh, do 2009. To daleč preseka sredstva eh, oziroma številke, ki nam jih je posredovala Evropska komisija. Celoten obseg financiranja je težko določiti, kajti Evropska komisija ni posredovala vseh poročil. Seveda, Vam ne morem podati popolnega seznama, ampak lahko omenim nekaj projektov organizacije MSI. Recimo projekt v Kambodži, ki se je začel leta 2006. In MSI naj bi izvedla 6807 splavov v štirih provincah v Kambodži. Potem Bangladeš, Projekt se je začel leta 2005, prejel je 743.877 evrov pomoči strani Evropske komisije. In MSI je eh, zapisala, da eh, so zagotovili vakumsko odstranitev eh, za 12.278 eh, bolnikov. Tretji projekt je projekt v Papuji Novi Gvineji, ki se je pričel leta 2005. 730 tisoč evrov je za to namenila Evropska komisija, 85 odstotkov celotnih stroškov projekta je torej pokrila. Papova Nova Gvineja je država, kjer je splav zakonit le v primeru, eh, da gre za ohranitev eh, življenja matere. Ampak. Eh, MSI je poskrbela za usposabljanje za medicinsko prekinitev uh, nosečnosti, pa uh, tudi za medicinsko vakumsko odstranitev. Potem pa so tukaj projekti v Boliviji, Gvatemali in v Peruju. Eh, tam so zakoni glede splava zelo strogi. Splav je dovoljen le iz zdravstvenih razlogov. Kljub temu se je tudi tam pričel projekt leta 2005 in Evropska unija je zagotovila 1,7 milijonov evrov pomoči. Razdeljenih je bilo 1100 kontracepcijskih uh, sredstev v primeru uh, nujnosti. Mogoče ne veste, kaj to je ampak če nekoliko poznate to področje, gre tukaj recimo za progesterin, torej za hormon, ki na kemičen način izzove prekinitev nosečnosti oziroma spla. Potem je tukaj projekt iz Bangladeša, ki se je prav tako pričel izvajati leta 2005. 1,48 milijonov evrov je za to namenila Evropska komisija in IPPF je, poročal, eh, je poročala, da so zagotovili ravno tako medicinsko eh, vakumsko odstranitev za 12.278 eh, bolnikov. No. Ta Postopek eh, se uporablja v državah, kjer je eh, splav prepovedan in gre za postopek, kjer je vakumsko <laughs> odstranjena vsebina maternice, preden je dejansko ugotovljena nosečnost. Naši predlogi kažejo veliko eh, spoštovanje, spoštovanje dostojanstva tako žensk, kakor tudi zarodkov. No, in kaj pravzaprav ta postopek menstrualne regulacije pomeni? To lahko pojasnimo eh, z pomočjo uporabe spletnih strani MSI in IPPF. To je postopek, kjer je maternica izpraznjena, maternica, v kateri se najbrž že nahaja eh, zarodek in sicer z uporabo ročnega vakuma. In ta postopek se izvede namenoma pred potrditvijo nosečnosti. Torej nikoli ni bil sploh izveden test nosečnosti. Postopek je zaključen, ko zdravnik, babica, ženska ali pa član njene družine ustavi instrument za vakumsko odstranitev plodu in poskrbi za močen postopek izsesavanja. In ta postopek je tako močen, da maternico povsem izprazni, odstrani tudi placento in na ta način je zarodek povsem uničen v eh, tem instrumentu pa ostane zgolj gmota neprepoznavnega tkiva. Čeprav ta zarodek že velja za človeško bitje. Z tem postopkom izsesavanja eh, pa je človeški zarodek neprepoznaven in eh, hitro se ga tudi znebijo. V državi kot je Bangladeš, kazenska zakonodaja zahteva trdne dokaze, da je prišlo eh, do uničenja zarodka. In če teh, zakono, če teh dokazov ni, tožilci praktično nimajo možnosti za uspeh. Ta postopek eh, je eh, torej enak operativnemu posegu vendar pa je izveden, preden je pravzaprav ugotovljena nosečnost. Torej, takoj ko ženska posumi, da je noseča. Inštitut Gutmache predvideva, da eh, te vakumske odstranitve predstavljajo skoraj da polovico splavov In uh, več kot 730 uh, eh, splavov uh, se izvede v Bangladešu na leto. In kot kažejo naši podatki, se večina teh splavov izvede z podporo komisije. Inštitut Gudmahar ne podpira teh splavov. No, sedaj bom pa preskočila na zaključek resen problem imamo z dodeljevanjem sredstev Evropske unije za vakumsko odstranitev uh, nosečnosti. Na ta način uh, se namreč lahko to vrstne organizacije izognejo zakonom. Kot sta dejala predstavnika MSI in uh, eh, IPPF, je nemogoče ugotoviti nosečnost razen v primeru mikrosopskega mikroskopskega pregleda zarodka. To torej tako rekoč onemogoči tožbo v državah, kjer so trdni dokazi potrebni v kazenskem postopku. Vprašanje danes torej ni v prvi vrsti, ali je EU v preteklosti zakon, na zakonit ali nezakonit način financirala splave. Mi gledamo v prihodnost, usmerili smo v prihodnost in ne v preteklost. Če namerava Evropska komisija še naprej financirati splave, potem mora to tudi jasno povedati. Komisar Pibalg, danes je vaša priložnost, da podate jasno in odkrito izjavo. In to je vprašanje, ki zahteva zelo kratek odgovor. Da ali ne? V nasprotnem primeru pa morajo sredstva z razvojne pomoči spoštovati dostojanstvo vsakega človeškega bitja in izpolnjevati višje etične standarde. Če Evropska komisija torej meni, da naj ne bi financirala splavov z svojimi sredstvi, potem in predsednica je prekinila govornico. Okay, my last sentence. Še moj zadnji stavek. Če menite, da je vse to treba danes upoštevati, potem prav gotovo ni težko pripraviti zakonodajnega predloga v ta namen in sicer v skladu s predlogi, ki smo jih mi eh, vam dali na voljo. Hvala. Merci. Euh, je vais donner la parole. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Kešman za odbor za razvoj. Torej, gospa predsednica, preden ustavite in začnete pravzaprav odštevati moj čas, imam postopkovno vprašanje. Mislim, da je povsem neprimerno da se tu predstavljajo organizacije ki se niso pravočasno napovedale in ki tudi niso povabljene eh, da predstavijo eh, svoje delo torej pri bodočih predstavitvah kjer bo neko organizacijo zastopala druga organizacija brez eh, soglasja bo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 Eh, videl sem, koliko časa ste naklonili drugim. Upam, da bom tudi jaz dobil toliko eh, časa. Razvojna pomoč. Evropski denar je res življenje milijonov žensk in to je eden izmed največjih dosežkov Evropske unije. Naš odbor verjame večinsko, da eh, so seksualne in reproduktivne pravice človekove pravice. To je tudi v skladi z dolgotrajno politiko na področju razvoja in to politiko eh, Evropska unija sprejema v sodelovanju seveda z Evropskim parlamentom. Eh, tu upoštevamo seksualne in reproduktivne pravice in Evropski parlament zastopa te pravice in želi zmanjšati eh, število eh, smrti pri materah. Mi imamo tudi mednarodne obveznosti in sicer eh, načrt Združenih narodov iz leta 2010 o zdravju ženski in otrok potem obveznosti iz leta 2010 eh, o financiranju eh, zdravja mater in otrok. Poleg tega imamo tudi izjavo eh, za tisočletje in imamo tudi cilje, tis, milenijske cilje in zaradi tega moramo seveda vse to ustrezno upoštevati. Imeli smo tudi eh, mednarodno konferenco o prebivalstvu in razvoju, ki je rekla, eh, splav naj bi bil eh, legalen, kjer je varen. Torej, mi želimo varnost. Evropski parlament večinsko vse to podpira. Ob številnih priložnostih je parlament tudi dejal, da moramo imeti svoje razvojne prioritete in moramo odpraviti vse ovire, ki. O, o, Eh, so problem za dostop do varnih eh, eh, storitev nego pred porodom in po porodu treba je omogočiti dostop do kontracepcije varnega splava in treba je nuditi uporabniku prijazne storitve kajti na ta način bomo pač preprečevali spolno nasilje slabe sterilizacije in podobno. Na ta način bomo seveda zagotavljali materinsko zdravje, preprečevali širitev virusa eh, HIV in podobno. Ključni instrument za razvoj se eh, osredotoča tudi na izvajanje eh, razvojnih ciljev tisočletja. In eh, tu vključujemo seveda tudi eh, seksualne in reproduktivne pravice. 120 milijonov uh, uh, dolarjev gre uh, za uh, zdravje mater in če tega zdravja ne bo, potem bo seveda tudi močno vplivalo na uh, prenatalno eh, zdravje. Mnoge ženske umirajo med nosečnostjo in porodu. Seveda mi eh, želimo čim manj splavov, ne moremo pa zanemarjati pravic žensk. Restriktivni eh, režimi za splav ne znižujejo števila splavov. imamo v Afriki in uh, uh, Latinski Ameriki zelo veliko smrtnosti uh, pri uh, uh, splavih uh, in ta uh, številka je vedno bistveno višja kot v državah, uh, kot v evropskih državah, kjer je splav dovoljen. Če je splav Eh, prepovedan, bodo ženske potovale eh, ali v države, kjer je splav legalen, ali pa se bodo odločale za nezakonite splave. Vsako leto se veliko žensk odloča za eh, nezakonite splave, spri, strupi, fizikalnimi eh, posegi in podobno. Mnoge umirajo med tem postopkom in eh, zelo veliko potrebuje nujno medicinsko pomoč po takem splavu. Tu, eh, če ne dovolimo splava, gre za diskriminacijo, za nespoštovanje človekovih pravic. In potrebno je izobraževanje, potreben je eh, dostop do storitev in spoštovanje vseh teh pravic. In Če bomo vse to zagotovili, bomo imeli boljšo, eh, produktivno družbo in več rešenih življenj. Hvala lepa. Merci, Michael Cashman. Alo. Hvala lepa, Michael Cashman. Eh, sedaj bomo sprejeli vprašanja poslancev in poslank. Imam že dve prijavi. Najprej gospod eh, Šimanski in potem pa gospod Liko Kov in druge prijave bom potem eh, sprejemala. Hvala lepa. Prosim. Gospod Šimanski, hvala lepa. Prav gotovo za vas ni skrivnost, da mnoge nevladne eh, organizacije, ki se ukvarjajo z razvojnim delom da se hvalijo, da omogočajo splave v državah, kjer so splavi nezakoniti. To vemo eh, na podlagi številnih eh, poročil eh, in IPPF in MSI pa vseeno dobivajo milijone evrov iz evropskega proračuna. Zakaj Evropska komisija dela, kot da tega ne bi bilo? Zakaj noče priznati, da se denar evropskih državljanov porablja neskladno z mednarodnimi standardi in tudi z evropskimi standardi? Zakaj zatiska Evropska komisija oči? Michael Cashman je pravilno povedal, da obstajajo države, kjer je splav zakonit. Ali to pomeni, da se mora Evropska uh, unija angažirati tudi tam, kjer je splav nezakonit? Vem, da imamo tukaj različna mnenja. Morda bi morali eh, odpotovati v, v Gvatemalo ali kamorkoli že in lahko eh, poskusite prepričati ljudi, da naj ravnajo drugače. Če pa tega ne morete eh, storiti, potem tega tudi ne smete spodbujati. V neki državi je od dostopa do splava odvisna tudi svoboda ljudi. Mi ne smemo dajati dobrih ali pa slabih nasvetov. To ni naša naloga. Prste proč. In eh, to velja zlasti za naše delovanje kot institucija. Ali dejansko želite, Eh, reči, da dejansko kontrolira parlament porabo tega denarja. In dejstvo je, da organizacije dosti krat eh, delujejo v teh eh, državah kriminalno. Hvala lepa, gospod Lenkov. Dve minuti, prosim. Najlepša uh, hvala. Dejansko me je presunilo, uh, Eh, tako je predstavnica inicijative dejansko predstavljala grozljivost, hkrati pa se govori o največjih dosežkih Evropske unije in da je to nekaj, eh, na kar naj bi Evropska unija bila ponosna. Jaz ne želim biti del tega. Torej zanima me, kako poteka odločanje v Evropski komisiji ali pa v kakšni drugi evropski instituciji. Če vi, gospe in gospodje, veste, da to, kar počnete, nasprotuje pravilom in načelom, ki ste jih vzpostavili vi osebno, kako potem to počnete? a, a, kaj to pomeni? Ah, sej lahko naredimo vse, kar hočemo, ali se delate, da ne poznate pravila, ali pa. E, menite, da delate svojim križarskim pohodom e, veliko slugo človeštvu. To je šokantno. V, izrekli ste toliko uh, visoko letečih besed, pa hkrati ne spoštujete pravila, za katera ste obljubili, da jih boste spoštovali. Torej, cenim uh, dejstvo, da lahko tu svobodno spregovorite. In to se zgodi redko, kdaj tu v tem parlamentu. Parlament so uh, monopoli, monopolizirali uh, ljudje, pravzaprav, uh, ki so ponosni na te prakse. Hvala lepa, gospod Kasini uh, in potem pa gospa Zabovski. Kdo je sedaj brevissimo? želel bi le navesti temeljno uh, vprašanje. Evropski parlament, evropske inštitucije morajo odgovoriti na zahtevo, ali je človeški zarodek uh, oseba že od samega spočetja. Da ali ne? Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospa Zaborska, se opravičujem, ker sem prej napak izgovorila vaše imena. ime. Eh, hvala lepa. Tako kot ste to izgovorili, je to eh, primek mojega moža. Imam dve vprašanje in še eno opombo. Pred kratkim sem poslala vprašanje Evropske komisiji In ker nisem dobila odgovora, bi to vprašanje ponovila. Ali Evropska komisija financira združenja, ki spodbujajo posredno ali pa neposredno splav, kot to eh, pravi poročevalec iz eh, European Dignity Voice. Eh, kajti, če komisija eh, aktivno spodbuja splav eh, in si čestita javno, eh, da pač dobiva sredstva eh, Evropske komisije. In drugo vprašanje. Torej, rekli ste predstavniki komisije, da splav ni pristojnost Evropske komisije Eh, unije, Evropske komisije, da pa pri zunanjem sodelovanju financirate tudi splave v okviru mednarodnih obveznosti. Ali ne bi morali imeti nek uh, splošni pristop se pravi ne samo v notranjih odnosih Evropske unije, temveč tudi v zunanjih odnosih Evropske unije. In ker imam še nekaj časa, želim eh, povedati naslednje. Državljanska pobuda eh, eh, se dosti krat označuje kot katoliška pobuda, vendar kristjani niso državljani drugega razreda v evropski uniji to so državljani kot vsi drugi in kristijani, tako kot vsi državljani, se morajo angažirati za eh, skupno dobrobit eh, v Evropski uniji in eh, listina človek, o človekovih pravicah dejansko preprečuje vse vrste diskriminacij na podlagi vere. Obžalujem, da gospe Lunaček ni več v dvorani, kajti ona je bila tista, ki je rekla, da gre za eh, Eh, pobudo kristijanov, katoličanov, eh, ki so pač eh, tu imeli to zakonodajno pobudo za Evropsko komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gomez. in potem gospod Marko Skornaro za Evropsko komisijo. Torej, moje vprašanje se navezuje na to, kar je povedala gospa Zaborska. Kako definirate eh, ali je neka eh, organizacija posredno ali neposredno vključena v spodbujanje splava ali želite preprečiti financiranje storitev za zagotavljanje zdravja eh, mater in otrok ali želite eh, preprečiti družinsko načrtovanje, eh, kajti to je ta predlog je zelo podoben temu, kar je, so hoteli republikanci v času Busha in ali ne želite pomagati pri družinskem načrtovanju v državah eh, v razvoju, ali želite povečati število splavov v subsaharski Afriki, kajti to bi bila posledica. In še enkrat moje prejšnje vprašanje, nisem dobila odgovora, kakšna je povezava eh, med eh, organizacijo Vita in Evropskim centrom za zakonodajo in pravico. Eh, kjer eh, pač je zelo angažiran eh, Reverend Robertson. Je, je Prosim, da ne usklikate in ne žvižgate. Monsieur Cornardo, euh, pardon. Monsieur, excusez-moi, Cornaro. Gospod Cornaro, se opravičujem. Euh, Eh, postopkovno vprašanje prosim oh, ne naj odgovorim na zaskrbljenost ta organizacija vitanova nima nobenega opravka z ameriškimi organizacijami in ni prijela nobenega evra z strani nikogar gospod kornaro beseda je vaša da predstavite generalno direkcijo za razvoj. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V veliko čast mi je, da sem eh, tu v imenu generalne direkcije za razvoj pri tej razpravi o tej pobudi. Hvala lepa, da lahko povem, kako mi gledamo na ta eh, kontekst. Torej, eh, Eh, gospa kubi je na samem začetku svoje predstavitve eh, povedala nekaj zelo eh, koristnih besed, ker je postavila celotno pobudo v nek kontekst in gospod Cashman je tudi predstavil, kako mi izvajamo našo razvojno politiko in Hvala lepa tudi vsem za komentarje glede odgovornosti za naša dejanja. Torej, lahko vam zagotovim, vsi, eh, ki eh, dobivajo denar Evropske unije, spadajo v naš politični okvir. Eh, red bi pa dodal še nekaj dodatnih odgovorov ki so pomembni za vse v tem parlamentu. Spoštovane poslanke in poslanci, mi moramo razlikovati med eh, dejavnostmi, ki jih izredno financiramo in za katere smo mi odgovorni, komisar, in eh, vse to boste eh, našli tudi na spletnih straneh in uh, uh, uh, če eh, eh, bomo financirali samo tiste nevladne organizacije, ki imajo na svojih spletnih straneh eh, politične cilje Evropske unije, potem ne bomo imeli dosti organizacij za financiranje. Se pravi, mi imamo jasne cilje in eh, dejavnosti, ki jih potem financiramo. Eh, omenili ste tudi velikosti tu ste izpostavili dve organizaciji, ki imajo ta potencijalno dvomljive prakse. E, torej, prejeli so denarja za zelo dobre programe, s katerimi se zmanjšuje smrtnost e, otrok in smrtnost pri porodu. Da, mi smo ponosni e, za to. da eh, zmanjšujemo eh, smrtnost, eh, naprimer otrok, za 10 na 5 odstotkov in mi želimo še zmanjšati te stopnje smrtnosti. Potem ste spraševali glede preglednosti. Eh, ti dve organizaciji nista danes tukaj, da razložita, zakaj se zauzemata. Spraševali ste, ali smo eh, dajali informacije o MSI ali ne. Ne, da nismo dajali teh informacij. Morda pa nismo poslali celotne dokumentacije, vendar tega nikoli ne počnemo. Prepričan pa sem, da smo posredovali vse potrebne informacije o tem. Slišali smo tudi zelo zanimivo razpravo o tem, eh, kdo naj odloča pri teh eh, vprašanjih. Slišali smo eh, drastične opise situacije v Bangladešu. Interpretacije, ali je nekaj zakonito ali ne, so stvar Bangladeša in mi ne moremo soditi o teh ukrepih in zakonitosti teh ukrepov. Lahko pa potrdim, Eh, da, da na tem zelo občutljivem področju delujemo samo v nacionalnem okviru. Eh, torej, videli smo vašo eh, natančno dokumentacijo, to bomo še enkrat pregledali. Eh, zato da zagotovimo, da ničesar nismo spregledali in mi bomo seveda tudi odgovarjali na vprašanja parlamenta in eh, na vprašanje državljanske pobude, saj smo vam to dolžni. Eh, kajti državljanska pobuda ima pravico do teh odgovorov, vendar kar so o tem vprašanju že bila zastavljena vprašanja v parlamentu, bomo še enkrat dejansko pregledali, da zagotovimo, da ničesar nismo spregledali. Potem naj še enkrat jasno povem, mi ne spodbujamo splavov. Z nobeno dejavnostjo ne želimo spodbujati splava. In eh, naša generalna direkcija eh, ne daje prioritete splavom. Eh, nikjer tega ne počnemo. Eh, naš glavni cilj je in s tem se boste prisotni tudi strinjali, je, da preprečujemo uh, splave z dobrim družinskim načrtovanjem. Hvala. Merci, monsieur le direktor. Najlepša hvala, gospod direktor. Sedaj imamo še nekaj minutk in besedo bom dala gospodu Ljubiku, da zaključi to razpravo in potem bom pa dala tudi besedo predstavniku odbora za peticije in tudi sama bom povedala kakšno zaključno besedo ob koncu tega dopodneva. Prosim, gospod Pupink. Eh, ali imam dejansko deset minut, kot je to zapisano v programu? Eh, hvala lepa. Eh, potem bom pa ta čas delil z osebami v svoji delegaciji, da ne bom sam odgovarjal. Uvodoma želim povedati naslednje. Prvič, tu obstaja seveda problem smrtnosti mater, vendar Eh, tega problema ne smemo enačiti s problemom splava. Problem smrtnosti mater je posledica zdravstvenih eh, infrastruktur na nacionalni ravni. Mi ne smemo eh, smrtnosti mater uporabljati kot izgovor za promocijo splava. Če želimo pomagati državi, potem to lahko naredimo na drugačen način, tako da da se eh, borimo proti eh, vzrokom splava in izboljšamo eh, sistem zdravstva. V afriških državah, ki imajo zelo široko zakonodajo o splavu, kaže statistika, da je več smrtnosti mater kot v državah, ki so zelo stroge glede splava. Torej gre za vprašanja vzrokov in e, Evropa mora dejansko videti, kje so prioritete in treba je zagotavljati tudi neko doslednost. Doslednost v evropski politiki ne sme raziskovati, e, spodbujati raziskav, ki uničujejo e, zarodke, tu gre za spoštovanje življenja, dostojanstva, eh, tudi pri vprašanjih splava. Mi, eh, vi ne morete imeti eh, dveh nasprotujočih si stališč na področju raziskav in na področju razvoja. Sedaj bi besedo tudi prepustil za kratek čas gospe Latore. besedo. Muchas gracias. Bien, la política de desarrollo de la Unión en relación. Najlepša hvala. Razvojna politika Evropske unije. E, to je pač e, naslov tri. Tu gre za e, Eh, odpravljanje revščine in komisija je pač to spravila tudi v nek kontekst s plavom. Seveda je to treba tudi povezati z izboljšanjem zdravja in bojem proti revščini. To so sektorske politike, ki zadevajo človekove pravice, pravice eh, znotraj socialnega razvoja in podobno. Mi zahtevamo, eh, da se spoštujejo človekove pravice, da se bojujemo zopr revščino, da pa se ne financirajo ukrepi, ki so proti eh, dostojanstvu človeka in, niču, in spodbujajo splave. Torej, kar zadeva splav, to ni nič novega, to je resničnost. Mi moramo natančno videti, kaj je eh, splav. Eh, gospod Kešman nam je predstavil številke in tudi svoje mnenje, češ naj ženske same odločajo o svojem telesu, vendar številke o splavu so grozljive. Splav je grozljiv postopek, ki ne prekine življenja otroka, temveč ga uniči. Tega problema eh, ne rešujemo na ta način. Mi ne moremo, na primer, se boji, bo, eh, bojevati proti revščini s tem, da eh, odpravimo revne torej tu gre za številne eh, tveganja in celo zdravniki, ki izvajajo splave, to priznavajo. Eh, to vidijo vsak dan v bolnišnicah. Eh, ženske so že umirale pri splavih, pri zakonitih, kot tudi nezakonitih. In treba je tudi misliti na psihološke posledice večja je tudi dovzetnost za bolezni. E, e, torej, če e, je nosečnica zbolela med nosečnostjo, je treba poskrbeti za dobro oskrbo. Torej, treba je narediti nekaj na področju zdravstvene oskrbe. Splavi so velik eh, razlog za veliko smrtnost nosečnic. Sri Lanka, na primer, ima zelo restriktivno zakonodajo o eh, splavu, hkrati pa tudi eh, zelo nizko smrtnost mater. V državah z liberalnimi režimi imamo pa tudi veliko smrtnost mater. Torej, če analiziramo leto 2012, potem vidimo različne države, ki jih lahko primerjamo in 87 odstotkov smrtnosti pri materah je posledica slabe zdravstvene oskrbe, 13 odstotkov pa je posledica splava. Se pravi, mi moramo izboljšati oskrbo med nosečnostjo in poskrbeti za to, da se prizna da splav ni nek normalen medicinski postopek. Mi menimo, da je tako tehtno in pomembno, da tega ne moremo pravzaprav uskladiti z neko civilizirano družbo. E, tu gre za e, neko grozljivost, ki si je ne moremo predstavljati. V Španiji je tako, da e, je v prvem letu uh, Eh, legalizacije eh, bilo število eh, splavov zelo nizko, sedaj smo pa prišli že do 130 tisoč splavov na leto. Državljani Evropske unije morajo pač vedeti, da je treba z razvojno pomočjo izboljšati življenjske pogoje ljudi. Tu ne gre samo za zdravstveno oskrbo, temveč tu gre tudi za to, da morajo imeti vse ženske dostop do ustrezne oskrbe med nosečnostjo, eh, pravico do primernega poroda, dostop do antibiotikov in podobno. Eh, treba je seveda tu vključiti še transfuzije krvi in podobno. Se pravi, tu so potrebni nadaljni ukrepi in programi, naprimer treba je pomagati uh, uveljavljati kmetijstvo, ki bo bolje prehranjevalo ljudi. To so zelo pomembni ukrepi. Treba se je boriti proti revščini, proti spolni zlorabi, znotraj družine. E, treba je dati pač dostop do ukrepov za preprečevanje bolezni, za preventivo. E, treba je zagotavljati izobraževanje tako moških in žensk, tudi moški morajo prevzeti odgovornost. Eh, treba je eh, se boriti proti poligamiji. Ženske niso zgolj reprodukcijsko sredstvo, vsak mora biti odgovoren eh, tudi za vzgojo otrok, ne samo ženske, tudi moški slišala sem, da se je veliko govorilo o pletilkah in podobno, eh, vendar obstajajo tudi drugi, eh, druge prakse, ki so grozljive. Tudi proti takim se moramo eh, boriti. Treba je braniti življenje otroka in matere. To je združljivo. Otrok ni samo organ, to je samostojno bitje in zaradi tega moramo razmisliti, ali Eh, bomo s temi projekti podpirali življenje ali ukrepali zoper njega. Torej, treba je začeti neko novo fazo v eh, človeški družbi, treba je eh, prekiniti raziskave embrionalnih hematičnih celic in treba je dejansko intelektualno obravnavati tudi to temo projekti ki ščitijo življenje morajo biti predmet spodbud. Eh, tu dobivamo že pozitivne rezultate. Dosti krat take projekte vodijo male organizacije in opravijo zelo veliko dobrega dela. Evropska unija ne more dati eh, ta sredstva na voljo drugim projektom. Naša pobuda je zbrala skoraj da 2 milijona podpisov eh, v Evropski uniji. To pomeni, da imamo zelo veliko oporo med prebivalstvom. Stvari je treba še enkrat premisliti, treba je iti v neko novo smer življenja, je treba zaščititi v vseh fazah in življenja in pogojih. Stvari iz preteklosti seveda ne moremo izbrisati, vendar mi želimo biti konstruktivni, želimo pokazati, da delamo eh, za eh, ta dva milijona ljudi, ki so to podpisali. Tu gre za kulturo življenja, tu je v korist nas vseh, tu gre za. Eh, vprašanje, ki ni ideološke narave, ni vprašanje levice ali desnice. Mi eh, se ne moremo prepirati o človeškem dostojanstvu, to je nekaj, kar moramo ščititi brez razprav. In eh, torej tu imamo pač skupino državljanov, ki se angažirajo za življenje in to je naš cilj. Euh, Sedaj vam dajem besedo za 45 sekund potem pa odbor za peticije. Najlepša hvala. Sedaj pa moj zaključek. Hvala lepa za to razpravo. Ta razprava je bila zelo pomembna in uh, s tem se zadeva šele začenja. Za nas to ni zaključek, ampak pričetek uh, zakonodajnega postopka prava razprava bo morala potekati v naslednjem zakonodajnem obdobju eh, in z novim svetom. Komisija ne more dati sodbe glede politične ustreznosti predloga, ki je prejel dvomiljonsko podporo. Potrebno je zagotoviti spoštovanje demokratičnih načel. Najlepša hvala. Hvala eh. lepa. Ena minuta. Za vas, gospod Jar, hvala lepa. Ne želim dati nobenega povzetka. In ne uh, želim se spuščati v podrobnosti. Namen današnje predstavitve je bil, da dobimo več informacij in zato je prvič dobro, da je danes ta predstavitev potekala in drugič, zdaleč nismo na koncu te razprave, ampak na začetku. In tretjič, lahko ste prepričani, da bomo v novem parlamentu, v novem zakonodajnem obdobju za to razpravo nadaljevali, kajti tema je enostavno preveč pomembna, ni znanstvena tema, ampak je etično vprašanje in zato bomo za to razpravo nadaljevali in to vam lahko v odmenu odbora za peticije zagotovim. Hvala lepa. Merci. Eh. Najlepša hvala. S tem prehajamo k zaključkom. Gre za državljansko eh, pobudo, ki smo jo uradno sprejeli. Sedaj pa se bo postopek nadaljeval in videli bomo, eh, kaj se bo zgodilo. Smo ob koncu eh, mandata, tako da bo o tem zagotovo odločal prihodni parlament, če tudi bo eh, v prihodnih tednih najbrž Evropska komisija podala svoje mnenje. V imenu odbora za pravne zadeve eh, pa vam lahko povem, da smo v tej razpravi uspeli razjasniti, da gre predvsem za vprašanje splava pravice do splave. No, to bomo vse še pregledali, odgovarja predsednica na uh, odgovore iz dvorane. Poslušajte me. Razprava je potekala. Veliko ste govorili o vprašanju splava. Tako pač je. Tako je. Najlepša hvala tolmačem ki so nam dali dodatnih 15 minut in eh, ponovno se bomo sestali v naslednjem sklicu.